Good afternoon. Lep pozdrav, spoštovani kolegi. Najlepša hvala, da ste prišli. Kot veste, je prva točka na njenem redu običajno sprejetje dnevnega reda, vendar pa je danes to razprava o prednostnih nalogah odbora Libe. Ne morem si zamišljati boljšega odbora načina razpravljati o tem, kot razprava s tako malim številom poslancev. Vendar bomo vseeno začeli. Sprememba dnevnega reda. Naša kolegica Tanja Fajon je prosila za spremembo, ki je bila sprejeta. Torej, glasovanje o mandatu, o prosto viznem, eh, prosto viz, vizni ureditvi za Kosovo. Gospa Intveld, nimam uh, nič proti, vendar pa sem malce presenečena nad tem, da ste za prvo točko namenili kar dve uri in mm, da je to v skladu z nadaljnimi koraki po sklepih koordinatorjev z dne 11. julija. Takrat sem bila prisotna in ne vem, kakšna razprava bo to in kakšni bodo zaključki te razprave kajti vsi imamo svoje prednostne naloge naših lastnih političnih skupin, opravili bomo zaslišanja, potem bo komisija pripravila svoj delovni program, šele potem bomo lahko karkoli storili glede naših prednostnih nalog. Tako smo sklenili na seji koordinatorjev. Dogovorili smo se, da bomo razpravljali o tem, kako bo potekalo zaslišanje komisarjev. Da bomo o tem govorili tudi na seji odbora, ne samo s koordinatorji. Gospa Sipel, najlepša hvala, gospod predsedujoči, čeprav se strinjam s tem, da moramo razpravljati o prednostnih nalogah odbora. Vseeno pa se sedaj osredotočamo na slišanje komisarjev in mislim, da se vse politične skupine ukvarjajo predvsem s tem. Glede na to, da nas je tako malo prisotnih in da bomo danes odločali o naših prednostnih nalogah, ko niti koordinatorjev ni. Aha, gospod Lenac je tukaj pozdravljen. Zato se sprašujem, zakaj je tako malo zanimanja za to razpravo in če je prav, da o tem razpravljamo sedaj, glede na to, da nas je tako malo prisotnih. Gospa Rentke. Najlepša hvala, gospod predsedujoči. Odkrito povedano, menim, da lahko razpravljamo o prednostnih nalogah, vendar pa se mi zdi, da je bolje, da govorimo o tem, kaj bomo storili z rezultati. Prepričana sem, da ima vsakdo svoje prednostne naloge v tem odboru, ne vem pa, če se bomo strinjali glede eh, zaključkov mogoče je prav, da se dogovorimo, kaj bomo storili z zaključki in kako bodo potem postopali koordinatorji. Lahko se samo strinjam z vami. Na začetku sem bil ironičen ko sem govoril o tem, da imamo danes tako pomembno točko na njem redu, vendar nas je tukaj zelo malo, saj ni petek ali četrtek zvečer, ne vem. Pričakoval bi od poslancev, da so navzoči. Bil sem ironičen na začetku tega sestanka, kaj ti videl sem, da nas je tako malo. Tako da mislim, da lahko kar hitro zaključimo to razpravo, um, glede na to, da nas eh, čaka tako pomembna naloga za slišan in mogoče lahko to tudi opravijo koordinatori jutri. Ne vem, kaj ti posvetiti se moramo predvsem za slišanju komisarjev. Če menite, da nima smisla, da imamo to točko na njenem redu, potem lahko to enostavno črtamo in se o tem pogovorimo na sestanku koordinatorjev jutri. Gospa Intveld, mislim, mm, da imate prav, kaj ti v pisnih vprašanjih smo že zastavili prednostne naloge odbora za komisarje, potem imamo vsi svoje prednostne naloge znotraj političnih skupin, tukaj se ne odločamo o delovnem programu, zato ne vem natančno, o čem bomo razpravljali in kakšne odločitve bomo sprejeli. Ne vem, mogoče lahko um, ta čas bolje porabimo. Še vedno sem eh, bil pri sporočilih predsednika. Sedaj govorimo o tem, če je to smiselno ali ne, da o tem razpravljamo na seji odbora. Saj eh, je ta točka na dnevnem redu bila postavljena danes, v torek, ko je ponavadi čas za pomembne razprave. Izvolite, preden zaključimo s sporočili predsednika, gospod Lenars. Res nas je zelo malo na vzočih. Mi se strinjamo s tem, da razpravljamo o prednostih naloga. V našem odboru je zelo veliko novo izvoljenih eh, poslancev in zato je mogoče, da najprej dobimo določen pregled na tem, kakšno bo naše delo, da se pogovorimo o tem, kakšne bodo naše prednostne naloge, preden se posvečimo, posveč, posvetimo posameznim temam. Na zaslišanjih bomo imeli samo določeno število vprašanj, ne bodo vsi dobili priložnosti za sodelovanje in tukaj bi imeli dobro priložnost za to, da vsi lahko sodelujemo v razpravi. Mislim, da je prav, da se osredotočimo na kakovost prispevkov namesto na število. Najlepša hvala za konstruktiven prispevek. Vidim, da se načeloma strinjamo, da se strinjate vi z gospod Sipel. Če mi dopustite, bom zaključil sporočili. Nismo namreč niti začeli z našim delom imamo jezikovni režim, ki je tako, kot je običajno, vsi jeziki so pokriti razen irščine. Imamo elektronsko glasovanje danes. Ob šestih popovdne bomo začeli z glasovanjem, zato prosim, da si do takrat priskrbite elektronske kartice. Potem imamo um, še podpora sklepom koordinatorjev glede imenovanja poročevalcev. Gospod Lenarc za poročilo o dostopu do informacijskih sistemov ECRIS in za predlog uredbe Evropskega parlamenta in sveta o dostopu do ostalih evropskih informacijskih sistemov ETIAS. E Kenneth Lenars je imenovan poročevalec, gospa Vinjeska je poročevalka za protokol med Evropsko unijo, Švico in Liechtenstein. Glede mehanizmov za vzpostavitev pristojne države za obravnavo prošen za azil, in glede dostopa do Eurodaka. In protokol med Islandijo in Norveško za enake namene dostop do Eurodaka. Marina Kaljurant je bila ravno tako imenovana za poročevalko za sporazum med Evropsko unijo in Mehiko glede obravnave osebnih podatkov potnikov, torej PNR Evropska unija Mehika. Še gospa Kaniči, poročevalka za pogajanja v zvezi z Evropskim razvojnim skladom in kohezijskim skladom in Evropski socialni sklad. Katarina Kiniči je poročevalka za oboje. Potem pa še izvedbeni akti. Financiranje okvira za azil, migracije, integracijski sklad. Tukaj smo prejeli osnutek sklepa za izvedbeni akt za ukrepe znotraj tega sklada. To smo sporočili vsem članom odbora Libe preko našega novičnika 20. septembra leta 2019. Vzpostavili smo tudi rok za pripombe. In če imate kakršnokoli pripombo s tem v zvezi, prosim, da to sporočite sekretarjato pred 2. oktobrom 2019 do 12. Torej, sedaj pa gremo na razprave. Julija smo začeli z, z delom v tem sklicu, sestali smo se s komisarji Junkerjeve komisije in se z njimi pogovorili o področjih, ki zadevajo našo politiko. Pogovorili smo se tudi z izvršnimi direktori in zastopniki agencij z področja varnosti, pravice in otrec zadev. 11. julija so se koordinatorji dogovorili, da bomo imeli razpravo o prednostih nalogah odbora Libe, zato da vsi člani lahko izrazijo svoje stališče glede prednostih nalog za to zakonodajno obdobje. Čez nekaj dni nas čaka zaslišanje imenovanih komisarjev za komisijo von der Leyenove. Imamo nekaj še nedokončanih dosijejev, ki jih bomo ponovno načeli z glasovanjem ki bo potekalo danes popovdne. Zdaj imate priložnost, da izrazite svoje stališča, svoje mnenje na podlagi sklepa koordinatorjev. Lahko to storimo tudi jutri, seveda, kajti jutri opovdne se bomo sestali s koordinatorji v ta namen. Sedaj bomo najprej dali priložnost koordinatorjem, da predstavijo svoje mnenje, potem pa bomo dali besedo še ostalim poslancem. Kar začnimo, gospod Lenars je prvi. You, uh, much, Najlepša hvala, gospod predsednik. Najpomembnejše je seveda, da upoštevamo delo zadnjih 3-4 let in to je reforma Evropskega azilnega sistema. Če si pogledate mm, pismo z delovnim programom predsednice komisije in podpredsednikov, vidite, da bomo dobili nov pakt na tem področju. To namreč nujno potrebujemo. Mislim pa, da ne smemo zavreči vsega že upravljenega dela. Tukaj imamo v mislih predvsem dosije v zvezi z Eurodakom, s katerim bi izboljšali zbiranje prsnih odtisov in registracijo prosilcev za azil. To je nujno potrebno, ne glede na to, kaj se dogovorimo v zvezi z Dublinom ali APR-jem. Pomankljivost na področju azilne politike je, da nimamo skupne politike glede vračanja. Zelo težko je delati v situaciji, kjer imamo polovico ljudi, ki nima pravice do mednarodne zaščite, ki se odloči za to, da ostane v Evropski uniji. In eh, zaradi tega je zelo težko pridobiti javno podporo za zaščito pravih eh, beguncev kar nujno potrebujemo. In eh, tudi to je del javnih razprav, kako ravnati z ljudmi, ki podaljšajo svoje bivanje v Evropski uniji, čeprav nimajo pravice do mednarodne zaščite. Ne verjamem, da bi dobili res, storili res velik korak na tem področju, vendar pa moramo vzpostaviti tesnejše sodelovanje s tretjimi državami, državami izvora, prehodnimi državami. To je res ključnega pomena. Zato si mora prizadevati Evropska unija v naslednjih petih letih. In poskrbeti moramo za to, da ne bo vsak posamezen nacionalni minister za zil, za priseljevanje in tako naprej deloval po svoje na podlagi lastnih prepričanj, ampak da bomo dobili evropski pristop, ki bi ga podprli vsi ministri pristojni za zunanje zadeve in za azil. Sedaj še Varnost. Koliko časa imamo na voljo, gospod predsednik? Dve minuti. Dve minuti vsak. Nisem namreč slišal. Ogrevamo se še. Čisto na kratko še nekaj o varnosti. Mislim, da smo tudi na tem področju opravili ogromno dela. Gre zgolj za izvanje. Če si pogledate vprašanje interoperabilnosti, ETIAS, PNR, Eurodac, Zagotoviti moramo v Evropskem parlamentu, da bomo strogo nadzorovali tudi izvajanje, da ne bomo samo proizvajali več papirja, ampak da bomo resnično storili kaj konkretnega za izboljšanje življenj naših državljanov. Najlepša hvala, gospod Lenarc. Sedaj bomo dali besedo še ostalim koordinatorjem mislim, da je prav, da se vsi držimo dveh minut. Najlepša hvala, gospod predsednik. Vesela sem, da je dvorani več poslancev in tako bi mogoče ta razprava bila bolj koristna. Upam, da ne bom porabila preveč časa za to ogrevanje. Nekaj nasplošnega. Veliko govorimo o umetni inteligenci, istočasno pa digitalizacija že spreminja naše življenje na področju eh, zdravja, varnosti. Um, prava, kazenskega prava in posa, življenja posameznikov. Seveda je sedaj lažje s to novo tehnologijo kupiti vozovnico, istočasno pa je lažje tudi širiti sovražen govor. Kako bi lahko širili v tem novem okolju temeljne soboščine, pravice in naše vrednote? Kako tudi izrabiti naše priložnosti v tem novem digitalnem okolju, ne da bi zato žrtovali soboščine in pravice in kako spostaviti zaupanje vseh v te kompleksne razvoje tehnologij. To bo velik izziv v naslednjih letih. Glede ostalih dosejev odbora Libe, ko govorimo o varnosti, o kazenskem področju, veliko smo govorili o tem lani, o boju proti organiziranem kriminalu, terorizmu. Če se pa pogledate, ne samo to, Eh, kakšne odločitve smo sprejeli v zadnjih dveh letih in tudi predtem, potem vidite, da veliko tega, kar smo storili, še ne izvajamo v praksi. Kako pokriti to vrzel? Uh, med sprejemanjem odločitev in med izvanjem. To je zelo pomembna tega, naloga tega odbora, da ugotovimo, če se res izvajajo naši sklepi, odločitve, zakonodaja, kajti če ne sploh, nima nobenega smisla, da govorimo o nadaljnih ukrepih, če se ti ne ukvarjajo. In še zadnja zadeva, azil in migracije. Na Malti so se stali ministri, zelo zanimivo bo videti, kakšen bo rezultat rezultat tega srečanja, če bo mogoče to izhodišče za napredek, da bomo prevzeli odgovornost za prosilce za azil ali pa bomo samo še nekako razrahljali to, kar smo že imeli v prihodnosti in da bomo preprečili možnost uložitve prošnje za azil. Veliko ljudi nima drugih možnosti, kot eh, da v takšnem primerju vstopijo v Evropsko unijo na nezakonit način, če bežijo pred vojno, preganjenjem in tako dalje. Imamo več sto različnih pravil za zakonit vstop, za zaposlovanje in tudi za azil in upam, da moramo na tem področju res eh, storiti dosti več za izboljšanje tega področja. Gospa Intveld. Kot sem že dejala prej, ko smo razpravljali o njenem redu, je ta razprava zelo široka, zato lahko povem veliko. Lenard, gospod Lenard in gospa Sipel sta povedala že veliko v zvezi z izva, glede izvajanja, vendar pa gre tudi za to, da resnično dosežemo in zakonom pritisnemo na to, da se res kaj premakne. Torej, Evropski parlament mora sprejeti zakonodajo in to je nujno, potem pa ne vidimo um, nobene naglice, ko gre za izvajanje in uvajanje nove zakonodaje oziroma samo izvajanje sodne prakse. Mislim, da moramo opraviti tudi več glede evalvacije zakonodaje, preden sprejmemo nove ukrepe, novo zakonodajo na področju terorizma in boja proti terorizmu, organiziranemu kriminalu, smo sprejeli ogromno zakonodajnih pobud. Nismo pa preučili, kako je to učinkovito, koliko nas je to stalo, če moramo kaj pregledati ali nadomestiti. Omenili smo že azil. Treba je tudi pogledati um, zakonito priseljevanje delavcev, kajti brez te možnosti ne bomo rešili problema azila. Krepitev temnih soboščin, vključno z varovanjem podatkov na področju pravosodja, obveščevalnih služb in policije. Pravna država, to bo zelo pomembna tema. Tudi danes smo bili priča temu, kako zelo pomembno je zagotoviti neodvisno sodstvo in da je zelo pozitivno, če sistem dobro deluje. Mislim, da se moramo dotakniti tudi zunanih odnosov, torej svoboda, varnost in pravosodje v okviru sodelovanja čezatlantskih odnosov in tudi sodelovanja s sosednjimi državami. Treba je pogledati tudi na kakšen način sprejemamo politike. Dane, da, tukaj v Evropskem parlamentu opravimo svoje, si zelo prizadevamo, se trudimo, potem pa vse to konča v črni skrinici sveta. In tam obtiči kar nekaj zakonodajnih predlogov proti diskriminaciji, azilna politika in tako dalje. Vse to potem obtiči v svetu. Mi potem kompenziramo to s tem, da sprejemamo nove politike, namesto da se osredotočamo na to, da omogočimo oziroma zahtevamo od sveta, da to spremijo na svetu in da to potem izvajo in prenesejo v državšanica. Gospa Redke. Najlepša hvala, mislim, da smo slišali že veliko pomembnih vprašanj od kolegov. Ta odbor je vodilen pri najpomembnejših razpravah, ki jih bomo imeli. Ukvarjamo se s pomembnimi vprašanji, s pomembnimi področji in res bomo imeli veliko dela. Videli smo v prejšnjih letih, da če Evropski parlament ne pritisne, svet blokira napredek in potem ne pride do rezultata. Evropska unija mora resnično doseči napredek, kajti to od nas zahtevajo državljani. V politični skupini smo razpravljali o prednostnih nalogah v tem odboru in to je, da se zazemamo za demokracijo, pravno državo, temeljne soboščine. In tukaj gre za dosti več kot je mehanizem za pravno državo. To je seveda bistvenega pomena. Pomembno je, da imamo mehanizem, ki ga lahko sprožimo, če pride do kršenja načela pravne države. Imamo tudi postopek sedmega člena. Zato si prizdevamo v našem odboru v Evropskem parlamentu pomemben tudi napredek v zvezi s eh, Istanbulsko konvencijo. Tudi tukaj smo predlagali nekaj eh, Putin ukrepal in še direktiva o enakopravnosti. To je zelo pomembno. Imamo več sto tisoč aktivistov za državljanske pravice, ki natančno spremljajo naše delo. Račune na nas, da bomo zaščitili eh, njihove pravice. Tudi tukaj imamo pobudo za zilni sistem, ki bi temeljil na spoštovanju človekovih pravic. Tudi tukaj bi rada izrazila skrbi mojih kolegov. Veliko smo že storili v zadnjem zadnjem sklicu na področju azila, da bi dosegli kompromis med različnimi političnimi skupinami. Sedaj pa ne smemo dopustiti, da to obtiči v svetu. Zato moramo res storiti vse, kar lahko, da bomo storili napredek. Potem še reševanje in iskanje na morju, potem še zunanje razsežnost migracije. Ne smemo namreč dopustiti, da Evropska unija sklepa sporazume v zvezi z migracijami ki spodkopavajo naše, naše pooblastila nadzora nad spoštovanjem človekovih pravic in temeljnih soboščin in še zagotavljanje varnosti, ne da bi pri tem žrtovali temeljne soboščine in še shranjevanje podatkov in jasne razsodbe Evropskega sodišča glede tega. In še kot zadnje, glede zaslišanj komisarjev veliko smo govorili o nazivih, o imenovanjih Ta odbor je pristojen za četrtino zakonodaje, ki se sprejme v Evropskem parlamentu. Zato moramo biti zelo previdni glede nazivov, imen komisarjev. Ni prav, da govorimo samo o teh nazivih, ampak moramo pogledati tudi, kakšna je vsebina in kaj bodo storili glede zakon, zakonodaje in kakšno bo njihovo delo na tem področju. Najprej hvala, gospa Rentke za skupino ID. Izvolite, gospod Vander Dese. Najlepša hvala, gospod predsednik. Mislim, da ko oblikujemo politiko, moramo imeti pred očmi okolje, v katerem smo se znašli. OZN pravi, da bo prebivalstvo v Afriko naraslo z enega na pet milijard ljudi. Polovica Afričanov mlajših od 25 let pa mm, želi zapustiti Afriko. Vemo, kam si želijo, v Evropsko unijo. Kaj ti mi krademo Afriki srednji razrek, delavce, kar ovira gospodarski razvoj in onemogoča razvoj in blaginjo ostalim slojem družbe. To pa povzroča tudi probleme za Evropo. Na mesto integracije bomo videli segregacijo, na mesto kulturnega bogatenja bomo priča radikalnemu islamu. Zato se moramo vprašati, kdo ima od tega največ koristi. In kakš, kaj smo že rešili do sedaj s tem, da odpremo vrata? in še varnost. Seveda moramo zaščititi naš način življenja, ne smemo dopustiti, da postanemo manjšina na naši celini. Zato moramo zaustaviti množično priseljevanje. To mora biti naša prednostna naloga. Ne zato, ker eh, smo strogi in eh, nepopustljivi do priseljencev, ampak zato, ker moramo zavarovati naše lastne državljane. Najlepša hvala. Sedaj pa EKR, gospod Prokačini confesso di non avere ancora sufficiente. Hvala lepa, priznam, da nimam še dovolj parlamentarnih izkušenj, da bi lahko tu ponudil kakšne koristne nasvete za to, na kakšen način naše delo bolj usmeriti oziroma narediti bolj učinkovito, tako da se tu zanašam na tiste, ki imajo več izkušenj. Ampak, kar pozadeva vsebino glede naših prioritet, bi povedal naslednje ta odbor je nedvomno tisti, ki je najbolj sporen, recimo tisti, v katerem je največ raznolikih političnih stališč, zato ker obravnava verjetno najbolj eh, obravnavano temo današnjih dni, se pravi temo migracije. In rad bi povedal, kakšno je naše stališče. Naše stališče je, da je pojav migracij pojav, ki ga je potrebno urejati ne pa ga zgolj doživljati. Boriti se proti nezakotinitim migracijam je pomemben, zato da lahko vodimo urejene migracije, urejene migracije, ki jih potrebujemo, tako kot vsaka druga družba. Boriti se proti nezakonitim migracijam pomeni tudi boriti se bolje za tiste, ki resnično bežijo pred vojno, pred preganjanjem, eh, namesto da jih eh, prepuščamo usodi. In to je naše stališče in to je nekaj, kar vsekakor pomeni tudi drugačen azilni sistem, sistem, ki bo bolj predvidljiv, vračanje nedokumentiranih eh, migrantov je nujno, pomeno pa je, da se lotimo drugačnega pristopa, ampak to še ne pomeni, da so tu dobri in slabi, ne gre za to, da moramo razumeti, s čim imamo upravko. Nekateri to vidijo tako, nekateri drugače, ampak dejstvo je, da se moramo vsi strinjati glede načina dela. Sam menim, da je naša naslednja prioriteta sprememba zakonodaje glede evropskega naloga za pridržanje na področju. Varnosti je boj proti radikalizaciji nekaj, kar zadeva ne le varnost, ampak kar zadeva tudi samo evropsko kulturo in mnenja smo, konec koncev tudi, da velja podpreti predlog kolega Lenarsa glede krepitve naših baz podatkov, posledično Eurodaka. Torej, kot rečeno, lahko imamo seveda raznolike stališče tu v tem odboru, ampak eh, na koncu koncev, če tudi morda se to ne zdi, očitno bo na koncu isto. Zunächst muss ich mich mal entschuldigen, dass ich ein bisschen später gekommen bin. Äh, zu den Prioritäten war Ernst. Najlepša hvala, najprej se rad praviča, da sem malce zamudila, sedaj pa prednostne naloge, ki so pomembne za nas. Na prvem mestu sta azil in migracije. O tem moramo razpravljati. Vprašanje je, kako spodbujati zakonito priseljevanje, kakšne ukrepe lahko sprejmemo, kakšne sisteme lahko razvijamo in kako bi lahko na nebirokratski način eh, pomagali, na boljši način kot prej. In še azil. Slišali smo, da se države želijo dogovoriti o um, sodelovanju, kako bodo izvali iskanje reševanje, kakšen je najboljši način iskanja ladij, ki spluje z Libije, ki bi jo potem nazaj poslali. Ne vem, potem eh, moramo tudi ugotoviti, kako bi lahko spostavili hitri postopek. da bi ugotovili, kdo ima pravico do azila in kdo ne. Mislim, da na tak način ne moremo več ravnali. Mi potrebujemo način za vzpostavljanje in izvajanje dublinskega postopka in dublinske uredbe. Imamo predlog Evropskega parlamenta, ki je dober in zanima me, zakaj tega ne obravnavajo na svetu. Vem, da se države članice izgovarjajo na to, da so pristojne za obravnavo azilo, prošen za azil. Potem imamo še vprašanje varnosti za državljanke in državljane Evropske unije in še varovanje osebnih podatkov. Tudi to vprašanje je pomembno. Veliko primerov je, ko opazimo, da temu ne posvečamo dovolj pozornosti. Toliko za zdaj. Hvala lepa. S tem smo pokrili koordinatorje. Pripravljeni so že na to razpravo, o tem smo se pogovarjali na sestanku koordinatorjev, nadaljevali bomo jutri, sedaj pa bomo odprli razpravo za vse. Če poslanci želijo prispevati k tej razpravi, izvolite. Vidimo, da nas je vedno več v dvorani in kar nekaj se jih je javilo in prosilo za besedo. Gospa Enstatner je prva. Zunaj smo jih festhalten. Najlepša hvala, gospod predsednik. Najprej bi rada povedala, da je ta razprava zelo pomembna. Oprednostni naloga to kaže na to, da smo demokratično izvoljeni in da tudi razprava poteka na demokratičen način. Smo v odboru, ki ima zelo veliko pristojnosti na zelo širokem področju. Govorimo o vprašanjih, ki se tičejo sobivanja državljanov in to vpliva na življenje naših državljanov. Ukvarjamo se tudi zelo pomembno in obsežno temo in to je varnost brez varnosti ni svobode, to je jasno. In pomembno je, da s tem v zvezi govorimo tudi o nadzoru nad notranjimi mejami. In to ne spada v pojem moderne Evrope. Mi si želimo prosti pretok storitev kapitala in ljudi. Vendar pa je predpogoj za to, učinkovit nadzor nad zunanimi mejami. Še posebej eh, je to postalo jasno po letih 2015-2016 po množičnem vstopu priseljencev. In takrat je postalo jasno, kako zelo pomemben je ta zunani nadzor. Zato bi se posvetila predvsem tem državljani od nas. Eh, pričakujejo, da najdemo rešitve za pomembna vprašanja. Srinjamo se z Ursula von der Leyen, ki želi okrepiti zunani nadzor nad mejami, okrepiti želimo zmogljivosti Frontexa in povečati osebe z 10 tisoč na 24 tisoč zaposlenih. Pokriti moramo vrzeli v azilnem sistemu. videli smo, da te dolgotrajne razprave ne pripeljajo nikamor in da naše razprave ne škodijo tihotapcem z mikvečem obratno. In sedaj še e, dve vprašanji. Kibernetska varnost in vprašanje varovanje podatkov. Kibernetski napadi niso del znanstvene fantastike, ampak so postali realnost. Zato potrebujemo sodelovanje, še posebej zavarovanje kritično pomembne in strateške infrastrukture. In sedaj še vprašanje pravne države. Tudi to je zelo pomemben naš, del našega dela. Eden od temeljev Evropske unije je, da se zauzemamo za pravno državo, za svobodo, za temelj svoboščin, za demokracijo in zato ne smemo popustiti glede tega vprašanja. Ponosni moramo biti na to vrednoto, vendar pa moramo tudi braniti tisto, kar je bistvenega pomena za nas znotraj in zunaj Evropske unije. In še vprašanje terorizma. Terorizem želi napasti tudi naše temelje, naše vrednote. Na tem področju potrebujemo pravo, tesno sodelovanje in to v okviru Evropola. Poskrbeti moramo za to, da je dobro opremljen, okrepljen in da nas lahko zaščiti. S tem pa nam zagotovi tudi svobodo. Najlepša hvala, gospa Statler. Sedaj pa gospa Purek. Prosim da se držite omejitve časa dveh minut. Chair, uh, Hvala, gospod predsedujoči. Mislim, da bi se odbor Libe moral osredotočiti na pravice manjšin. Um, kajti tukaj gre za vprašanje pravne države. To je povezano tudi z vprašanji svobode, varnosti in pravice. Te politike vplivajo na temeljne svoboščine in pravice. Kot nekdanja eh, ombudsmanka z Polske želim zagotoviti enake pravice za vse. Govorim bolj o ljudeh, kot pa o posameznih orodjih ali vidikih. Mislim, da bi se morali osredotočiti na pravice invalidnih ljudi, na pripadnike skupine LGBTI, na žrtve um, nasilja na osnovi spola, na migrante. Te skupine ljudi so posebej ranljive in niso zaščitene pred diskriminacijo. Predvsem, ko sodišča niso polno neodvisna in ko ni jasna um, ločitev vej oblasti. E, zdi se, da je posredovanje Evropske unije pri zagotavljanju pravne države ponekod potrebno, kajti zdi se, da samo finančni, finančne sankcije delujejo proti populističnim vladam. Vendar pa moramo ob tem zagotoviti, da zaradi sankcij ne bodo trpeli običajni državljani, kajti oni niso krivi za nastalo situacijo. Hvala lepa. Gospa Al-Salani. Govorila bom švedsko samo da malo popestrim razpravo. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Nekatere pomembne politične točke so bile že omenjene, um, ki se tudi meni zdijo prednostnega pomena. Še posebej pa bi izpostavila pomen boja proti vseh oblikah rasizma. Demokratična družba se ne more smatrati za demokratično, če neenakovredno obravnava svoje državljane, recimo glede na njihovo barvo kože. Temnejša kot je njihova koža, slabše so obravnavani in slabši dostop imajo do služb. Islamofobija, eh, afrofobija. Eh, proti vsem tem bi se moral naš odbor boriti. Hvala lepa, gospa Stik. Um, Hvala lepa. kot so povedali številni kolegi, se veselimo novega pakta za azil, ki ga je napovedala uh, Ursula von der Leyen. Parlament uh, je že naveličan držav članic, ki se ne morejo dogovoriti o vsebini. Mi kot odbor Libe bi morali pritisniti na komisijo, zato da bo ta spoštovala pravne zaveze in da bo pripravila študije izvedljivosti trenutne oziroma obstoječe zakonodaje o, ozil, o azilu. Čakamo na štiri poročila o azilu, In mislim, da bi tukaj morali komisijo poklicati k odgovornosti. Samo potem bomo lahko sprejeli politike, ki bodo temeljile na dejstvih. Potem države članice imajo težave pri dogovoru o notranji razsežnosti. Eh, raje se osredotočajo na zunanjo razsežnost. Eh, Sprejemamo dogovore za tretjimi državami, zato da bi preprečili migrantom, da pridejo k nam. Eh, potem sprejemamo eh, dogovore o vračanju za migrante, ki so že prišli na naš teritorij. Prav tako pa ne želimo sprejeti beguncev, ki so potrebni zaščite. Tudi to prelagamo na tretje države. Poglejte si recimo dogovor med Evropsko unijo in Turčijo. Torej, veliko odgovornosti prelagamo na ramena tretjih držav. Odbor Libe bi moral zahtevati boljši nadzor nad to vrstnimi politikami, zato imamo dobre argumente. Ne gre samo za vprašanje solidarnosti na globalni ravni, gre tudi za temeljne svoboščine, ki so tukaj na kocki. V tretjih državah ni nujno vzpostavljen dober razilni sistem, na katerega bi se lahko obrnili ti ljudje, zato da bi dobili ustrezno zaščito. Včasih imajo ti režimi tudi dvomljiv sloves, ko gre recimo za korupcijo ali pa pravno državo. Mislim, da bi se morali osredotočiti vpliv, posledice teh dogovorov za, migrande, za migrante in za begunce. Torej govorim o dogovorih, ki jih komisija sklepa s tretjimi državami. Gre tudi za, vprašta, za vprašanje institucionalnega ravnotežja ni spremljivo, da parlament tukaj nima veliko besede, kljub temu, da imamo proračunske pristojnosti. No, pristojnosti za proračun pa so porazdoljene po različnih odborih, tako da imamo težko pregled nad to zonanjo razsežnostjo naših migracijskih politik mislim, da bi se temu morali bolj posvetiti v prihodnosti, predvsem pa se moramo osredotočiti na zakonite kanale priseljevanja. Jasno je, da glede na situacijo na trgu dela in demografske spremembe potrebujemo bolj operativno politiko o migracijah za namene dela. Eh, na ta način bi tudi lahko sprostili eh, migracijske poti. Tolmači ne slišimo predsedujočega, ker nima prižganega mikrofona. Danes je v Evropskem parlamentu zanimiva výstava proti rasizmu, tak ja nadvežem na to. Gospod Urik. V parlamentu trenutno poteka zanimiva razstava o boju proti rasizmu. Če se ozrem na okoli, mislim, da tukaj stvari še ne grejo v pravo smer. Borimo se proti rasizmu, pa se znajdemo v situaciji, ko so, ko so številni še vedno žrtve rasizma. Na Slovaškem obstajajo programi, ki so namenjeni samo občinam za določenim odstotkom eh, romske populacije ne razumem, zakaj lahko v 21. stoletju še vedno dajemo sredstva samo občinam z določenim odstotkom eh, etičnih eh, manjšin. Kaj ne rečem slova, eh, slovaškim prebivalcem, ko Romi dobijo sredstva, oni pa ne. V naši vasi se. Marsikdo ukvarja z, problem, z programi za Rome, oni dobijo stanovanja, um, ali to morda ni diskriminacija? Zakaj ne bi potem tudi ostalim prebivalcem dali stanovanja? Obstajajo primeri, ko Romi zagrešijo zločinska, ko zagrešijo kazniva dejanja, pa jih policija spregleda, zato ker se boji, da jih bodo označili za rasiste. Lahko naštejem kar nekaj takšnih primerov. Policija je že javno napovedala, da je pač del romske kulture zato, da ogrožaš življenje drugih, da lahko kar prideš v neko družbo, v vas, pa se zgodi, da napadajo vaše otroke, ker niso Romi. Jaz sem proti rasizmu, ampak sem pa tudi za um, objektivnost če bomo v Evropski uniji podpirali to vrstni rasizem, potem bo del prebivalstva ostal, postal nedotakljiv, drugi pa bomo um, storilci. Moramo se osredotočiti na rasizem, ampak na objektiven način. There is an increasing number of members, no surprising. Just let me tell you, after having heard of yours. No, kar nekaj poslancev se želi odzvati na to, to me ne preseneča. Naj povem, da jaz prihajam iz Španije, kjer živi na milijone Romov, evropskih državljanov in uh, ne predstavljajo nikakršne grožnje ne za našo varnost, ne za našo identiteto. Salsalejos. La... Gospod Salsalejos. Muchas gracias, eh, señor presidente. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Se strinjam za vašim zadnjim komentarjem. No, eh, ko delamo načrte za prihodnost, se moramo zavedati reka, da se življenje zgodi med tem, ko mi delamo načrte. Uh, Torej, treba je pustiti nekaj eh, manevrskega prostora za to, da se bomo lahko učinkovito odzvali na sprotne dogodke. Mislim, da bomo v naslednjih letih doživeli digitalizacijo kaznjivih dejanj. Vstopamo v fazo, ko se kazniva dejanja iz, iz fizičnega sveta selijo v digitalni svet. Uh, Um, in tukaj se pojavljajo tudi drugačni ozorci žrtev. To pomeni, da potrebujemo neko pravno arhitekturo, ki jo deloma že razvijamo. In v tem smislu se pridružujem uh, tistim, ki so povdarili, da potrebujemo večji povdarek na izvajanju zakonodaje. Um, torej, mm, Izvajanje na evropski ravni pa seveda pomeni sodelovanje in sodelovanje pomeni zaupanje. Treba je eh, napredovati na področju ustvarjanja medsebojnega zaupanja na evropski ravni. Um, eden izmed takšnih primerov je recimo evropski nalog za prijetje. Lahko pa bi poskrbeli za večje zaupanje tudi na drugih področjih. Lahko bi recimo okrepili naše odnose z nacionalnimi parlamenti. Tukaj obstaja še veliko manevrskega prostora za tesnejše sodelovanje. Moreno, Moreno Sanchez. No no Nisem prosil za besedo, gospod predsednik, ampak, eh, ampak z veseljem, če že govorimo o prednostnih nalogah. Torej, prvič, strinjam se z vami in z gospodom Zrzalehom. Mislim, da Romi ne predstavljajo problema, ampak da prispevajo k naši kulturi. No, kar se pa tiče prednostnih nalog na telegrafski način, torej migracije, morali bi se sredotočiti na to. Ne smemo dopustiti, da bi bilo sredozemlje še naprej eh, neke vrste pokopališče. Prav tako pa bi se morali osredotočiti na naslednjo evropsko sramoto in sicer to, da puščamo na tisoče mladih in otrok v negotovi situaciji. Govorim o mladih, ki prihajajo na naš kontinent in so v ne, negotovi situaciji. Torej gre za mladoletne, trabajado mucho en la legislatura anterior. Gre za mladoletne brez spremstva. Potem naslednja prednostna naloga je seveda terorizem. Um, to bi morali še naprej tesno spremljati. Mm, potem naslednja tema pravna država v vseh eh, državah članicah. V vseh državah je treba spoštovati eh, um, vladavino prava, tudi v moji državi, v Španiji. In pa še zadnja točka. Jaz sem v prejšnjem, na prejšnjem delovnem mestu uh, delal na področju evropskega državljanstva uh, in, um, in konzulatov. Hkrati Eh, torej nisem bil na seznamu, za, na seznamu govornikov, ampak eh, sem vesel, da sem vseeno dobil besedo. Hvala lepa, sedaj pa gospod Adamovič. Gospa Adom, Adamovič. Sorry. Ja, se upravičujem, gospa Adamovič. Spoštovani gospod predsedujoči, spoštovane dame in gospodje, hvala lepa za besedo. V kontekstu naše današnje razprave o prioritetah kar zadeva delo odbora Libe v tem mandatu, bi želela še posebej izpostaviti potrebo po razpravi o meni zelo pomembne teme in sicer gre za vprašanje boja proti sovražnemu govoru. To je tematika, ki sem se je dotaknila že večkrat, nekateri ste verjetno tudi opazili to mojo značko z rdečim srcem in z napisom uh, Imagine there is no hate. Uh, podarjam, da je ukrepanje EU na tem področju danes nezadostno. Zavezojoča zakonodaja EU in sicer okvirna odločba o boju proti rasizmu in ksenofobiji iz leta 2008 in pa priporočilo Svete Evrope na tem področju, seveda pravilno identificirajo in interpretirajo sovražni govor, predvsem se to omejuje na določena vprašanja, kot naprimer rasizem, kot naprimer ksenofobija, agresivni nacionalizem in pa tudi diskriminacija in sovražnost do manjšin in migrantov. Ampak z omejevanjem tega interpretivnega spektra se s tem izključuje cela vrsta oseb in pojavov. Danes namreč dame in gospodje, sovražni govor zadeva prav vse, zadeva ne le politike, zadeva ne le slavne osebe, ampak zadeva tudi mlade, zadeva starejše, zadeva otroke v šolah, zadeva invalidne osebe in tiste z vsemi funkcijami. Govora je o svoboščini, o svoboščini živeti brez. Eh, sovraštva. In že v oktobru bomo pripravili javno razpravo o svobodi medijev in svobodi govora in o ukrepanju proti sovražnemu govoru na spletu in drugod. To bo že prvi dober eh, moment, prva dobra priložnost za razpravo o kodeksu EU za boj proti sovražnemu govoru nezakonitemu sovražnemu govoru preko spleta in tudi priložnost za postavitev ambicioznih ciljev za boj proti spletnemu in drugim oblikam sovražnega govora. Kar zadeva nacionalne vidike tega pojava in tudi glede na nasežne posledice, ki jih ima to na družbo, moramo verjeti, da vsaka lažna informacija, vsaka lažna novica, potuje izredno hitro in se širi zelo hitro in lahko privede do resnično neverjetnih posledic. Hvala lepa. Sedaj naš eh, podpredsednik, gospod Martolos. Hvala, gospod eh, predsedujoči, kolegice in kolegi. Mislim, da veste, da se pri svojem delu predvsem osredotočam na tematiko eh, migracij, čemer se ukvarjam že več kot 30 let, sam kot uh, zdravnik na frontni črti na Lampeduzi. V veliko čast mi je, da sem dobil to priložnost, da mm, skupaj delamo na spremembi Dublinske uredbe kot uh, poročevalec osence za skupino. E, zdaj menim, da je ta reforma ključnega pomena, če želimo pravično in pravilno porazdelitev bremena in tudi kar zdaj v upravljanje azilnih eh, zahtevkov. Prioritetno potrebujemo evropski azilni sistem, ki deluje. In prvi korak je ravno Dublin. Ugotavljamo tudi pozitivne signale z malteškega vrha včeraj in predvčerajšnjem. In zdi se, da se vendar odpira nek dialog, na podlagi katerega bomo vzpostavili enotne strukture. Kaj ti pomembno je, da ne moremo narediti nobenega koraka naprej z začasnimi ukrepi, z nekimi nujnimi ukrepi, z prostovoljnimi ukrepi. Če se želimo soočiti z razmerami na sredozemlju, moramo predvsem razviti evropsko eh, misijo za reševanje in iskanje na morju, kajti, verjemite, preveč mrtvih sem videl, preveč, več kot tisoč sem jih bil primoran videti, opraviti obdukcije, številne otroke in nepravično je, nespremljivo. Zato potrebujemo takšno misijo za iskanje in reševanje da preprečimo to, kar se je dogajalo sedaj. Več kot 40 tisoč mrtvih, tudi otrok, enakih kot so vaši in, in, in moji. In eh, iz istih razlogov sem prepričan, da je prioriteta v našem odboru delati na zakonitih migracijskih tokovih. Tako za tiste, ki imajo morda pravico do mednarodne zaščite in tudi za ekonomske imigrante. In pozor, ne gre le za tiste, ki so visoko kvalificirani. Potrebujemo običajne ekonomske imigrante. Kdo so ekonomski imigranti? To so običajne osebe, ki imajo tudi svoje pravice. In menim, da je pomembno narediti tudi spremembo direktivo, Evropsko direktivo iz 2002, ki pušča preveč manjskega prostora državam članicam, da svojo zakonodajo kriminalizira tiste, ki ponujajo humanitarno pomoč, nevladne organizacije, ribiče. To se dogaja v Italiji. In to je nekaj, čemu se moramo ogniti. Ne moramo več dajati državam članicam možnosti in priložnosti za kaj takega. Tako da menim, da skupaj lahko storimo marsikaj in lahko rešimo vse te probleme. ravno iz eh, naslova teh eh, vrednot solidarnosti, enotnosti je nastala Evropa in zato moramo skupaj vsi narediti vse, da bomo lahko prišli do te rešitve. Hvala. Hvala, gospod Brajer. Um, Hvala. strinjam se z eh, kolegi glede varnostne politike. Treba se je osredotočiti na izvajanje obstoječe zakonodaje in tudi na spoštovanje zakonodaje, recimo sodne pristojnosti. Treba je oceniti zakonodajo, ki smo sprejeli v preteklosti. Predvsem pa moramo zastaviti rdečo linijo za nove predloge na področju varnosti in sicer to, da ne želimo splošnega masovnega nadzora nad vsemi državljani, ko gre recimo za hrambo podatkov, PNR in tako naprej. Takšen masovni nadzor res um, prenese preveč moči na eno stran. Vlade bodo nadzorovale nas, ne pa obratno, kot bi moralo biti v demokraciji. To nima smisla. Zato moramo uvesti moratori na nove predloge o masovnem nadzoru. Osredotočiti moramo, torej ohraniti moramo naše svobodne družbe, našo zasebnost, naše temene svoboščine. Novi komisiji moramo jasno sporočiti, da pričakujemo, da bodo spoštovali to rdečo linijo v naslednjem mandatu. Hvala, gospa Kanko. Thank you very much. I would like to share um, a feeling that I have. Hvala. Želim z vami podeliti svoje občutke, ki jih imamo v naši, ra, naših razpravah. Prvič, nikoli nisem slišala ničesar o odgovornosti vodi vlad in držav um, držav iz katerih prihajajo migranti. Ti so v prvi vrsti njihova naloga. Jaz sem kot uh, otrok sanjala o nekomu, ki bi skrbel za me in imeli smo enega takšnega predsednika, ampak je bil ubit. Potem, v tem kontekstu odgovornosti je situacija naslednja. Ko govorimo o migracijski krizi, ne razmišljamo o izvornih državah, afriških državah, recimo, kot o državah, ki bi se lahko razvile. Teh eh, držav ne dojemamo kot trg, kot eh, države z velikim potencialom. Šele, ko bomo spremenili ta pogled, bomo začeli graditi mostove. Ko, slišamo, ko slišam dejstvo, da. Eh, skratka, tukaj bi morali zagotoviti več dostojanstva. Potem še nekaj. Ko govorimo, ko poslušam koga, ki govori o migrantih, se mi zdi, kot da del mojega telesa ali pa možganov eh, manjka. Ali vam je jasno, da imamo tudi mi velike potencijale in da zato lahko prispevamo k k družbi. Eh, skratka, ljudje imajo potrebe, imajo pa tudi določene potencijale, moramo jih opolnomočiti in moramo spodbujati tisti, tiste vidike njihove osebnosti, ki lahko nekaj prispevajo k našim družbam. Eh, mene skrbi, da vsi tukaj sicer želimo rešitve, imamo različne poglede na to, imamo različne ideje, ampak vsakdo izmed nas si želi rešitev in na to se moramo osredotočiti. Now the floor goes to Madame Delbos Corfield. Gospa Delbos Corfield je naslednja. Oui, euh, cela a déjà été évoqué par. Euh, Najlepša eh, hvala. Nekateri so že omenili to, kar želim povedati med njimi tudi gospa Intveld. Obstaja potreba za odbor Libe in tudi Evropskega parlamenta, da okrepimo vlogo Evropskega parlamenta na področju postopka uveljavljanja in zagotavljanja pravne države. Čeprav je pobudo podprla večina Evropskega parlamenta, se svet na to ni odzval. Potem smo videli bolj odločne korake finskega predsedstva, vendar pa vseeno niso popolnoma upoštevali želja Evropskega parlamenta. Mi tukaj trdo delamo, potem eh, nas pa svet ne upošteva. To velja za postopek pravne države, sedmega člena, tukaj moramo doseči dosti več, da bomo lahko dosegli, da evropske inštitucije lahko zagotovijo spoštovanje eh, načela pravne države in da je treba spoštovati pooblastilem pristojnosti Evropskega parlamenta. nujno je, da za prihodnost zagotovimo Evropski parlament, ki ga bodo jemali resno. Zato mora odbor Libe to zahtevati odločno v prihodnosti. Torej, še bolj si moramo prizadevati za to, da se spoštuje načelo pravne države in da pričakujemo od Evropskega parlamenta tudi več podpore glede tega. Najlepša hvala, gospa Santos. Najlepša hvala, gospod eh, predsednik. Po mojem mnenju, ta odbor igra pomembno vlogo pri tem, kaj počne Evropski parlament na področju pravne države. Ne smemo se odreči tej vlogi. Ko govorimo o naših prednostnih nalogah, moramo upoštevati predvsem to, da moramo izpolniti in odigrati to vlogo in da moramo nadzorovati izvajanje naših pristojnosti. Evropski parlament velja toliko, ko doseže, da se izpelje do konca. Ni dovolj, da glasujemo, ni dovolj, da razpravljamo. Nuno je tudi, da nadzorujemo in spremljamo, da se tudi odejani to, kar izglasujemo. Pred nami je petletni mandat in zato moramo pred seboj imeti ta cilj. In še eno vprašanje, o katerem veliko razpravljamo, in to so migracije. Posvetiti se moramo novemu svežnju, vendar pa moramo že sedaj v tem trenutku sprejeti obvezo in da spremljamo izvajanje zakonodaje, ki je že sprejeta. Bistvenega pomena je, da ocenimo stopno izvajanja v državah članicah te zakonodaje. Pomembno je tudi, da ukrepamo v sredozemski regiji in da ne dopustimo, da se ponovijo dogodki v sredozemlju. To je res sramotno za Evropsko unijo in našo zavest. Ne moramo dopustiti, da zaradi naše odsotnosti in ignorance umre na tisoče ljudi. V sredozemlju imamo. Mm, pravo pokopališče na odprtem morju. In zato moramo spremljati na delovanje misije iskanja in reševanje. Vendar pa moramo spoštovati oziroma podpirati tudi delovanje aktivistov in civilne družbe. In vidimo tudi, da so kaznovali tiste, ki so reševali, zaradi tega, ker so nadomestili delovanje držav članic, ki tam ne ukrepajo. Zato je nujno potrebno storimo to, kar je dejal pre, moj prijatelj Bartolo, da začnemo z, z nadzorovanjem izvanja direktive, ki je bila sprejeta leta 2002. Hvala gospod Buhati. Deduzco, deduzco, señor presidente, que, que soy yo. Eh, eh, es... Bukša D se izgovori moj priimek. Sploh nisem razumel, da mislite mene. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Ja, novi poslanci vedno pravimo, to je moj prvi pristopek. Um, prvi prispevek. No, eh, jaz sem sicer nov poslanec, ampak to ni moj prvi prispevek. Želel sem biti član tega odbora, ker se mi je zdelo, da ta uteleša glavni duh eh, Evropske unije, torej da gre za prostor svobode, pravosodja in pravice. Eh, tukaj pa poslušam prispevke, ki so zgolj neka ideologija, ki temeli na predsotkih. Pozabili smo, da smo z ustanovitvijo Evropske unije želeli prostor svobode in pravice za evropejce in za evropske države. Pravica in eh, pravosodje so jamstvo za naše evropske državljane. V naslednjih petih letih bi morali še naprej zagotavljati pravico državljanom evropskih nacionalnih držav. In če želimo to zagotoviti, moramo paziti na vse tisto, kar bi lahko ogrozilo svobodo in varnost eh, ter pravico naših državljanov. Varnost je ogrožena zaradi mednarodnega terorizma in zaradi notranjega terorizma, ki obstaja v Evropi. V mestu, kjer sem se rodil in kjer eh, živim, v Barceloni, eh, je, eh, so organi kazenskega pregona pred kratkim odkrili teroristično celico z devetimi člani potem treba je tudi zagotoviti pravico. In to pomeni, da je treba spoštovati pravni red in precedenčno pravo naših sodišč. Jaz ehm, prosim španska sodišča naj na enak način spoštujejo eh, italijanske ali pa francoske sodbe in eh, enako pričakujemo drugih evropskih eh, sodišč. Eh, da torej spoštujejo odločitve, ki so bile sprejete na španskih sodiščih. Vas so izvolili evropski državljani, mene so izvolili državljani moje države. In lahko vam zagotovim, da, nas, da jih ne skrbi neenakost eh, spolov ali pa neenakosti zaradi rasizma. V Španiji imamo zakonodajo že od leta 1978, ki zagotavlja enakopravnost vseh teh skupin. Tako da ni treba, da tukaj sprejemamo novo zakonodajo, treba je zagotoviti to, da prostor svobode in varnosti za evropejce ne bo več ogrožen. Na koncu pa bi se želel eh, navezati na prispevke tistih, ki so rekli, da bi bilo treba izboljšati orodja pravosodnega ali pa policijskega sodelovanja, recimo na področju podatkovne baze Eurodag, za katero sem nedavno postal poročevalec. Hvala lepa, gospod Fest. Hvala lepa, jaz sem se pridružil temu odboru, ker sem upal, da bomo govorili o pravni državi in o državljanskih svoboščinah. Ampak včasih se mi zdi, da bi se ta odbor moral eh, imenovati zakonite migracije in azil. To je bilo razbrati tudi iz govora gospoda Bartola. Razumeti moramo, da migracije vedno, prihaja, vedno bolj prihajajo v konflikt z eh, soboščinami naših državljanov. Eh, to je jasno v državi, iz katere mm, prihajam. Tu so zrasli primeri napadov na ženske, na kristjane, na istospolne osebe. Eh, to je sedaj eh, moč dokazati in predvsem gre za napade strani migrantov iz predvsem muslimanskih držav. Tukaj imamo torej jasen konflikt med varstvom državljanskih svoboščin in pa migracijami. In zato bi se morali osredotočiti, tako kot je predlagala Ursula von der Leyen, zaščit, zato bi morali zaščititi evropski način življenja. In to ne na ta način, da vedno razpravljamo o novih zakonitih poteh za migrante, ampak na ta način, da imamo jasen izbirni proces in da tudi odkrito povemo, da so bile dosežene meje, če več ne moremo sprejemati novih ljudi. Takšno mnenje bi morala imeti ne samo Ursula von der Leyen, ampak tudi ta odbor. Hvala lepa, gospod Hedvig. Hvala, gospod predsedujoči. Spoštovane kolegice in kolegi, potrebujem to priložnost za razpravo o prioritetah našega dela in eh, tega odbora v tem mandatu in upam, da bo ta vključujoč kooperativen pristop eh, korak eh, naprej za odbor Libe, ki je politično najbolj napet odbor, kar sem tudi sam že občutil v zadnjih nekaj tednih. Govorimo o zelo pomembnih zadevah in naša odgovornost je zelo velika. Zato, če govorimo o samem seznamu tega, kaj velja početi in storiti. Mislim, da je treba povedati tudi nekaj o tem, kako. Jasno je, da pogosto tu za omizje pripeljemo zelo različna stališča, zelo različna mnenja, še posebej glede tematike, kakršna je, je tematika migracije. In v duhu medsebojnega spoštovanja menim, da moramo pač prepoznati te naše razlike in se zavedati, da mora obstajati prostor za te razlike. To mora biti izhodišče vseh teh razprav, vključno z tematiko migracij in eh, z njo povezanimi temami. V tem duhu menim, da je zelo pomembno, da se zavedamo, da obstajajo in lahko obstajajo različne oblike evropske solidarnosti in da en izraz solidarnosti in izkazovanja solidarnosti napram drugim predstavlja tudi učinkovito obrambo evropskih eh, meja. Mačarska je zadnjih nekaj let eh, učinkovito ščitila evropsko zunanjo mejo in s tem smo prispevali k večji varnosti evropejcev in menim, da je to nekaj, kar velja prepoznati in to je nekaj, kar je relevantno za varnost vseh evropejcev. Enak pristop eh, menim, da je potreben tudi, ko govorimo o tem, kako pomagati. En način, kako pomagati ljudem, ki potrebujejo težave, prosilcem za azil, Eh, naprimer, je, da rešujemo probleme tam, kjer problemi nastajajo. Imamo programe za pomoč Bližnjemu vzhodu v Afriki, s tem, da se obnavljajo eh, skupnosti, šole, bolnišnice. Tudi to je način izkazovanja solidarnosti z ljudmi, ki pomoč potrebujejo. In to je verjetno tudi boljši način, kot pa da vse čas govorimo samo, da lahko vsakdo pride v Evropo brez omejitev. To mislim, da je bolj realno in bolj odgovorno. Isti pristop bi morali, po mojem mnenju, uporabljati, ko govorimo o vladavini prava. To je, po mojem mnenju, nam vsem skupna vrednota. Gre za to, da sledimo istim standardom in objektivnemu pristopu. To je nujno, če govorimo o vladavini prava. Če že govorimo o posameznih državah, potem moramo obravnavati vse in uporabljati enake standarde pri vseh. Na ta način bomo bolj verodostojni in na ta način menim, bomo storili več za našo skupno Evropo. Hvala lepa za pozornost. Hvala, gospa Inser. Hvala, gospod predsedujoči. Naj omenim par točk, ki so že bile omenjene. Eno od področji, ki se meni zdijo pomembna za razpravo v prihodnem eh, mandatu, je, da se lotimo krepitve skrajne desnice. To je zelo povezano tudi z vladavino eh, prava. Če pogledamo po Evropi in vidimo, kje prihaja do, prihaja do demontaže demokracije in vladavine prava, to je tam, kjer je oblast v rokah eh, desnih populističnih in ekstremističnih sil. In eh, žalosti me tudi mm, to, da moram, mislim, da slovaškemu kolegu odgovoriti, ki je dejal, ja, nisem rasist, ampak no, žalosti me, da moram to reči, da to, da samo rečemo, da nismo rasisti, ne pomeni, da nismo. Gre za naš, naše razumevanje in naš pogled ljudi. In da jo, ja, Romi na Slovaškem ravnajo tako ali, ali tako, da način, kako dojemamo ljudi drugačnega izvora, je tisto, kar nas opredeljuje kot rasista ali ne. In reči, da so ljudje iz določnega ozadja ali z, z, določnih, z določenimi etničnimi ali drugimi koreninami, mm, takšni ali drugačni, to je rasistično. No in eh, na tudi povem, tole na švedskem, odkudar prihajam jaz, je ogroženost pravic skupnosti LGBT, eh, žensk in tako naprej, ni grožnja, ki prihaja iz vrst migrantov, ampak iz vrst eh, skrajno desnih strank. Pred le nekaj tedni je desničarski župan v enem od švedskih mest odločil, da se v mestu prepove uporaba mauričnih zastav. To je grožnja za pravice skupnosti LGBT, ne pa migranti. In potem eh, druga tema, terorizem. Terorizem vseh vrst. Politični terorizem, in eh, tudi verski terorizem. In tretja tema je migracija. Ne more biti tako, kot danes je, da nekatere države prevzemajo ogromno odgovornost, druge države pravijo, ne, mi pa ne bi prevzemali nobene odgovornosti, ampak želimo pa imeti korist od Evropske unije in eh, želimo veliko podpore, takšne ali drugačne. našo odgovornost moramo prevzemati, enako kot uh, eh, jemljamo tudi podporo, ki jo uh, ponuja Evropska unija. Kateri na ta način bo Evropska unija takšna, kot mislim, da jo vsaj demokratične sile v tem parlamentu želijo videti. Tako da ne moramo po eni strani reči, da ja, mi bi samo koristi unije, po drugi strani pa ne bomo prevzeli odgovornosti do ljudi, ki potrebujo pomoč, ljudi, ki ne morejo ostati tam, kjer želijo ostati. Tudi sama Eh, imam migransko ozadje v družini in lahko vam povem, da nikakor ne bi bila danes tu, če bi moji starši ne bili prisiljeni zapustiti svoje države. In eh, to velja za večino nas. To ga ne počnemo, zato ker je to zabavno, ampak ker se ljudje res bojijo ostati tam, kjer so. In zato še enkrat, ne moramo imeti pristopa, kjer samo žalimo koristi unije, ne pomagamo pa tistim, ki potrebujejo pomoč. E, ste že podvojili čas. Dobro, potem zaključujem. Ja, zelo strastno ste, ste se lotili svojega nagovora z vso pravico, ampak e, čas je pač čas. Ja, na zadnje menim, da je pomembno razmisliti tudi o e, varnih poteh, migracijskih poteh v Evropsko unijo. Če bi jih imeli, sem pripričan, da ljudje ne bi spremljali odločitev za to, da v Evropo prihajajo po nezakonitih poteh, ki so vsekakor nevarne. Tako da varne migracijske poti, tudi to je ena od pomembnih tem. Hvala. Hvala, gospod Miguel. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Vsekakor podpiram to, kar je kolegica dejala pred menoj. Rad bi povedal samo sledeče. Leta 2008, več kot 11 eh, let nazaj, je komisija predlagala novo direktivo o preprečevanju diskriminacije, tako imena horizontalna direktiva. Ta naj bi zagotovila, da bo načelo enake obravnave veljalo ne le na trgu dela, ampak širše, na širšem področju, ne glede na eh, raso, vero, spolno usmerjenost in tako naprej. In kljub stalnim prizadevanjem za napredek v Evropskem parlamentu, eh, v komisiji, civilni družbi in številnim mm, organizacijam civilne družbe, pa je žal ta direktiva še vedno v pad poziciji. Ampak prihodna predsednica komisije je dejala, da bo predlagala novo protidiskriminatorno zakonodajo, tako da to resnično mora biti prioriteta za ta odbor, odbor Libe, da se zaznamemo za zakonodajno agendo preprečevanja diskriminacije in da se pripravimo na predlog nove direktive o preprečevanju diskriminacije, da se na, na ta način zagotovi zaščita pred diskriminacijo na vseh področjih življenja. Hvala. Hvala lepa. Gospod Tudorači. Hvala, gospod predsedujoči. Na kratko, tri zadeve. Implementacija, to je že na začetku dejala Sofi. Tudi sam menim, da mora ena naših prioritet biti krepitev možnosti, ki jih imamo mi kot odbor, da vršimo nadzor nad implementacijo zakonodaje, tudi na operativni ravni. Junija, ko smo se pogajali o morbitnem političnem programu, ki naj bi ga predali naslednjemu predsedniku oziroma predsednici komisije, so se vse skupine strinjale, da moramo preučiti tudi načrte za implementacijo uredbe, tako imenovane uredbe EBCGA. Mislim, da bo to nekaj, kar bo temeljno vplivalo na vse vidike integriranega upravljanja za mejami in migracijami, tako da temu se velja posvetiti. Druga tema, eh, tu se lotevam tega, kar je načela gospa Sipl, popolnoma se strinjam, da je digitalno področje umetna inteligenca področje oziroma da to sta področji, ki jih moramo spremljati tudi tu v našem odboru. Mene skrbi predvsem, da kako dosledni bomo lahko tu v tem parlamentu, kajte digitalna politika je razpršena med več odbori. Mislim, da je komisija tu naredila pravi korak, saj skuša združiti več digitalnih elementov politike, združiti v en sam portfelj in mislim, da moramo tudi mi poiskati nek eh, način sodelovanja z drugimi odbori, ki bodo obravnavali industrijsko politiko. Eh, digitalno varnost, eh, omrežja 5G in tudi druge elemente naše varnostne agende, zato da bomo lahko tudi mi v odboru Libe imeli zelo jasno polje delovanja, kar zadeva digitalni svet in pa umetno inteligenco. Naslednja točka, eh, priseljevanje, migracije, več koliko je o tem že spregovorilo. Mene skrbi predvsem dejstvo, da imamo oziroma bomo imeli komisarja za mednarodna partnerstva. In v zaslišanju bomo igrali zelo postransko vlogo in mene skrbi eh, ta pojav. Mislim, da mora mu jasno povedati, da to ne bi bo veljalo za vršitev nadzora nad delom tega komisarja. Mednarodna partnerstva, še posebej kar migracije, so zelo pomembne za ta odbor in menim, da moramo izpostaviti našo zahtevo po zelo jasni vlogi s tem v zvezi. Hvala lepa, gospa Volant. Mikrofon za govornico, lepo prosim. Ja, mar se kaj je že bilo povedanega, zato bi se rada omejila na eh, par zadev, ki so ključnega pomena. Najprej, letos obležujemo deseto obletnico eh, pravno zavezujoče listine o temeljnih pravicah. To je priložnost, da se spregovorimo o tej tematiki, o tem, kako lahko ljudje tudi aktivno uveljavljajo svoje temeljne pravice, ampak zato eh, po drugi strani doživljamo omejevanje temeljnih pravic v Evropi, omejevanje svobode medijev, omejevanje možnosti delovanja naprimer nevladnih organizacij. In menim, da je vloga nevladnih organizacij in krepitev eh, njihovega dela na področju ozaveščanja eh, civilne družbe, to je nekaj, kar mora biti na vrhu agende odbora Libe imamo možnost, naprimer, da pripravimo tudi poročilo na lastno pobudo o vse ožjem prostoru delovanja za nevladne organizacije. Potem področje reševanja in iskanja na morju, tu mislim, da moramo nujno opredeliti naše stališče, ki ga Evropski parlament sicer že ima. Tega stališča se moramo še naprej držati in vršiti pritisk na svet. Končno pa potrebujemo tudi enoten, solidaren, pošten evropski eh, azilni sistem in ko govorimo o tem, da je pošten in pravičen, mora biti tudi krajši v smislu trajanja postopka. Za reševanje na morju potrebujemo končno neko trajnostno rešitev. Včeraj je bil narejen prvi korak v to smer in nujno je potrebno tudi tako imenovano facilitation direktivo izboljšati. Ljudje, ki se angažirajo, ljudje, ki rešujejo življenje na morju, ne moremo obravnavati enako kot tihotapce samo zato, ker to direktiva omogoča. In še ena zadeva, ki me še zelo posebej skrbi, je situacija na naših evropskih zunanjih mejah. Ugotavljamo namreč, da ljudje, ki bežijo pred nasiljem, pred eh, vojno, potem na naših mejah pridijo v stik z nasilnimi varnostnimi organi. Opraviti moramo preiskave o primerih, ki so bili eh, že izpostavljeni, potrebujemo stalni nadzor in pa enoten prihodni pristop. Učinkovit način zaščite naših znanih meja nikakor ne more privesti do tega, da bomo mi lastne zakone kršili in da ne skrbimo več za spoštovanje človekovih pravic. Sveda je že dobro, da zahtevamo spoštovanje človekovih pravic posod po svetu, ampak tudi na naših lastnih zonalnih mejah moramo preprečevati kršitve človekovih pravic. To je žal eh, ta grenka žalostna. Druga plat, medalje. Vidimo, da zaprtje tako na nebalkanske poti ni ničesar eh, rešilo. Ta pot se je zdaj samo premestila drugam. Pravica do azila obstaja in tu moramo poskrbeti za to, da se ta pravica lahko tudi uveljavlja ne le situacija na zunanjih mejah, tudi zagotavljanje strehe nad glavo je kronični problem v številnih begunskih taboriščih, tudi o tem je treba spregovoriti. In še tretja zadeva, na kratko, pravna država, o tem je že bilo danes govora in še enkrat podarjam, kako nam uspe ukrepiti ulogo Ruskega parlamenta pri krepitvi države, eh, države, pravne države, to mislim, da je pomena zadeva. Potem pa je tu tudi program pravic in eh, vrednot, tudi tu moramo z delom končno zaključiti. Hvala lepa. Predn zaključimo s to, mislim, res plodno razpravo, ki je šla, mislim, da on kraj pričakovanega na tem eh, enem naših prvih zaseden. Naj samo še Vem, da sta dva od poslancev, ki sta že spregovorila, prosila še za repliko oziroma dodatno minutko, tako da če je še čas, bomo dali besedo. Ampak prosim, da ste krajši kot prvi krat, kaj ti. Verjetno je to nekakšna replika po zdaj tem prvem krogu mnen. Gospa Sipel, potem pa vi gospa Sipl. Ja, morda je prišlo do kakega nesporazuma. Namreč, kot prvo, Evropska unija ne daje denarja beguncem. Po drugi strani pa dajemo denar našim državam članicam, zato da bolje integrirajo določene posebne skupine, med njimi so tudi Romi. Države članice morajo samo prositi za ta denar in se lotiti integracije. Kot drugo, slišali smo od nekoga, ki žal prihaja iz moje države, eh, smo slišali nekaj norih statistik, kako nevarno je živeti v Nemčiji, še posebej za ženske. Lahko vam povem, da se jaz kot ženska brez težav gibljem po svoji državi. In ta statistika, ki smo jo danes slišali, je zelo drugačna od statistike, ki sem jaz zdaj koli prebrala. Zadnja stvar, določen nesporazum je, ko gre za migracije in azil. Nekateri pridejo k nam, ker iščejo zaposlitev. In seveda, ja, bilo bi lepo, če bi lahko našli delo v svojih državah izvora, ampak dejstvo je, da tudi mi potrebujemo ljudi iz tretjih držav za delo pri nas in lahko vam povem, da Nemčija ljudje išče tako daleč kot Meksiko, da bi našli ljudi, ki bi lahko delali pri nas. Ampak to še vedno ne pomeni, da nekateri ne bežijo pred političnim preganjanjem in mučenjem in jim ne bo pomagalo, če imaš, aha, bežite pred mučenjem, no pa se pogovorimo malce z vašo vlado, morda eh, bodo oni s tem prenehali v prihodnih letih. Ne, v tem primeru moramo ljudi zaščititi in mislim, da ne velja mešati skupaj stvari, ki ne sodijo skupaj. Hvala se upravičujem, da sem eh, spregledal eno od eh, poslank, ki je želela eh, besedo. Gospod van der Breš, dobite besedo, ampak. Najprej gospa Willikomp. Ja, hvala lepa, gospod predsedujoči. Sem se že spraševala, zakaj je nekdo dobil dvakrat besedo, jaz pa nikoli. Uh, No, naj povem, da je to moj prvi prispevek, moje prve javljanje tu v tem odboru. Upam, da jih ne bo prav veliko drugih, kajte še vedno upam, da po 31. oktobru jaz in moji kolegi iz Drugnega kraljestva ne bomo več tu, kajti človek lahko seveda upa. No, potem, ko smo prisluhnili te razpravi, smo slišali, da je to, izredno dolg seznam fobij in izmov, veliko govora o sovražnem govoru. Nismo pa slišali nečesar o eni najbolj temeljnih eh, zahtevah demokracije. Nobenega govora ni bilo o svobodi govora. In svoboda govora vsakega posameznega državljana, ne glede na njegov status, je tisto, kar določa, ali demokracija funkcionira ali ne. In v našem prizadevanju, da se ne, nihče ne bo počutil ogroženega ali užaljenega, smo prišli do točke, kjer svobodo govora teptamo in smo že zelo blizu tudi temu, da poskušamo nadzirati celo razmišljanje, kar se seveda manifestira v govoru. Žal mi je, da tekom te celotne razprave nihče ni tega prepoznal, no in ob vsem, ob vsem tem mislim, da To ni stvar, ki naj bi obravnavala EU, verjetno posamezne države članice bi pa se vsekakor počutila nekoliko bolj spodbudno, če bi bili tudi deležni nekega ravnovesja med eh, tem, da poskušamo poskrbiti, da ljudje ne bodo užaljeni po eni strani, namesto da eh, poskrbimo za to, da vsakdo lahko pove tisto, kar želi, ne da bi se moral za to bati kaznovanja strani države. Hvala lepa. Zdaj pa še gospod Vandrvišeč, sem prav izgovoril. Hvala lepa. Ja, bom govoril v svoji materinščini. Zelo natančno sem prisluhnil številnim kolegom, ki so izrazili svoje stališče in eh, vtis je naredilo par paradoksov, ki smo jih tu slišali. In sicer, ko sem eh, jaz eh, podal svoj prvi prispevek, sem dejal, kuj bono, kdo bo imel kakršnokoli prednost, kdo bo kaj pridobil od migracije. In slišali smo strani številnih političnih eh, frakcij tudi, da ljudi potrebuje, pa to, da gospodarstvo teče naprej. Kako gospodarstvo funkcionira? Ponudba in popraševanje. Gre torej za vprašanje cen. Skratka, če želite spodbujati popraševanje z migracijami, bodo plače šle na vzdolj oziroma ostajale stabilne. Če bo delavcev manj, bodo šle cene na vzgor. To je bistvo ekonomije in to je tisto, na čemer temelji srednji razred. In zelo čudno je, da imamo znotraj EU prost pretok ljudi, kar samo po sebi sploh ni slaba stvar. Imamo pa brezposlenost med mladimi v Španiji, v Grčiji, v Italiji. Nemška vlada pa, kot slišimo, želi ljudi uvažati iz Mehike da se na ta način v bistvu priklanja kapitalu in to pravijo socialdemokrati, zeleni in tako imena progresivna levica. To se mi zdi zelo čudno. In še druga stvar, tu bom zelo kratek. Zelo zanimivo je bilo slišati Ne, ne, ne morete se zdaj odzivati na pomisleke eh, drugih, zdaj vnašate nove elemente v našo razpravo. Prosim, ne, ne, ne podvajajte vašega časa. Dobro, torej varnost in eh, svoboščina. To sta dve tesno povezani tematiki. Videli smo film Bowling for Columbine. Tisti, ki se zauzemajo za več nadzora strani države, morajo poskrbeti tudi za to, da se civilna družba kaj stori. No, bolj heterogena, ko je družba, manj nadzora potrebujemo. Tako da v bistvu imamo pred seboj nek paradoks. Uh, imamo migracije, sčasoma to implicitno pomeni, da potrebujemo več državnega nadzora. In tu mislim, da je nek paradoks v smislu rasizma in eh, pozitivne diskriminacije. To je zelo čuden termin, kajti v demokraciji smo si vsi enaki, kako lahko potem trdimo, da je eh, treba proti določenim pozitivno diskriminirati. No, in tu v takšnih paradoksih težko najdemo rešitve, mislim pa, da moramo upoštevati naša ideološka stališča in mislim, da moramo vsi razmisliti o tem, kako se lotevamo teh stvari. Poglejmo se ilegalce, ljudje, ljudje ki nezakonito prečkajo sredozemlje, te je treba vrniti v Afriko ali pa ljudi v moji regiji. Nekateri kolegi so to že omenjali. Investicije v tuje države. Poiskati moramo rešitve, ki bodo funkcionirale tako za naš kontinent kot za druge. Gospod Kanko tudi želi repliko, ampak prosim, res zelo na kratko, kajti konec koncev imeli smo dolgo razpravo, dve uri praktično. Tako da prosim, če imate pač neko repliko, v redu, sam pa bom potem zaključil. Hvala, gospod predsedujoči. Ja, bom zelo kratka. Govorila bom nizozemsko. Torej, na kratko bi se rada odzvala na to, kar je bilo rečeno, namreč da če ljudje potrebujejo pomoč, bi se morali najprej obrniti na pristojne oblasti. To mislim, da gre za nesporazum. Sama to govorim kot poslanka Evropskega parlamenta in pa tudi kot nekdo, ki je odraščal v revni državi in ki je doživljal velikansko mero upanja eh, eh mladih v Daki, v Abidžanu in podobno. In to, kar jaz vidim, je, da ljudje gledajo, koliko denarja prihaja iz Evrope, vse ta denar pa gre v roke diktaturam. In ljudje, ki potrebujejo pomoč, morajo to pomoč tudi dobiti, to je jasno. Po drugi strani pa se moramo vprašati, ali se res lahko poslušamo in ali lahko kaj storimo, da preprečimo, da bi se te zadeve dogajale. In treba se vprašati, do kakšne mere dejansko sploh poslušamo ljudi in v kakšne mere lahko uporabljamo resurse za to, da lahko storimo več za uporabo resursov poslovnih eh, stikov, eh, organizacijo sprejemanja migrantov in tako naprej in tako dalje. Tako da gre za to, da je treba ljudem prisluhniti in videti, ali morda naš pristop lahko ponudi strukturne spremembe, kajti za to gre pri vsem skupaj. Hvala vsem, hvala vsem za vaše prispevke. Mislim, da je ta točka na dnevnem redu pokazala, da je smiselna. Imeli smo nekakšen odprt prostor za razpravo, lahko ste izražali svoje mnenja, svobodno, vsak član tega odbora in to vse, kar bo obogatilo presojo koordinatorjev, ki so tisti, ki bodo potem odločili o tem, kako se lotiti tega odločilnega trenutka, ki zadeva predvsem natančno obravnavo vseh kandidatov za komisarje. Rad bi samo dodal ob vsem slišenem, da se lahko le strinjam s tem, kar ste nekateri dejali. In se pritoževali nad organiziranostjo zaslišanj komisarjev. To je, mm, bi moral biti natančen odraz strukture komisije, kot jo je opredelila predsednica prihodne komisije Ursula von der Leyen. Gospod Tudorače je to zelo izredno povedal. Tudi sam sem dejal, da je stežka razumljivo, kaj šele obvladljivo, da nekateri kandidati za komisarje padajo pod eh, dva ali celo tri odbore. In to samo omejuje sposobnost odgovornih, da dejansko lahko zastavljajo vprašanja in da eh, težko lahko pričakujejo, da bodo dejansko dobili odgovore, ki jih pričakujejo. Jasno je, da je kar nekaj komisarjev, še posebej komisarjev, in so izpostavljeni določeni portfelji, kjer so vidiki temnih pravic prepredeni tudi z gospodarskimi ali proračunskimi elementi določenega dosjeja in to ustvarja zmedo in celo nezadovoljstvo in negodovanje v nekaterih pristojnih odborih, ki ne bi izvajali nadzor nad delom komisarjev. Tudi jaz osebno sem v imenu nas vseh izpostavil to vprašanje z vsemi kandidati za komisarje, s katerimi sem eh, imel priložnost govoriti. In to so tisti kandidati za komisarje, ki bodo nastopili pred nami in ki bodo skušali čim bolje odgovoriti na ta vprašanja. Sam sem. izrazil to nezadovoljstvo sami gospej von der Leyen, namreč da bo ta ustroj povzročil težave ne le v tej odločilni fazi, v fazi zaslišen, ampak tudi v prihodnih letih, ko bo moral Evropski parlament pač običajno delovati, še posebej tudi z vidika izvajanja naših eh, nadzorstvenih pooblastil. nad delom komisarjev v okviru njihovih eh, portfeljev. Gospod eh, Sansaleho, se želi še nekaj dodati? Čisto na kratko, gospod predsednik, rad bi samo dejal, da če se mm, bo, bo res prišlo do tega, kar vsi pričakujemo, mi je zelo žal, da gospe Videkom ne bo več v tem odboru. Well. She gave you a laugh. Vem, kaj mislite. Mm, vidim, da se smeji. Lepo, da imate smico za humor. V tej razpravi smo se dotaknili vseh vprašanj, ki so pomembna za naš odbor. In to sem povedala povedal vsem komisarjem in to je, da je naj, to najbolj zaposlen odbor. Pristojni smo za ogromno področji, sprejemo ogromno zakonodaj in mi smo tisti, ki nosimo največje breme na tem področju. Temeljne soboščine, zasebnost, varovanje podatkov, obravnava podatkov, prosti pretok ljudi. In to vprašanje je eden od stebrov Evropske unije. Ukvarjamo se z zunanjim nadzorom, z nadzorom nad zunanjimi mejami, notranjimi zadevami, policijskim sodelovanjem, pravosodno sodelovanje, varnost, strategija, čezmejni kriminal, organiziran kriminal. Obravnavamo kazensko pravo. pravica do pravne zaščite. Več kot enkrat smo uspeli, tudi ko smo sprožili proces v Evropskem sodišču. Pristojni smo za pravosodno sodelovanje, ki temelji na vzajemnem priznavanju pravosodnih odločb. Zato smo najpomembnejši odbor, ko gre za pokrivanje resorjev komisarjev. Zato smo sodelovali vsaj štirimi komisarji v prejšnji komisiji in z vsemi agencijami, ki so pristojne za področje, področje varnosti, svobode in temeljnih soboščin. Vsaj devet takšnih agencij je in s temi stalno sodelujemo. V prejšnjem sklicu Evropskega parlamenta smo imeli podpredsednika za pravno državo. Avramopoulos je bil pristojen za notranje zadeve, gospa Jurova za pravosodje in Julian King Naslednjo komisijo pa bomo imeli komisarja za tako imenovan evropski način življenja. Imeli bomo podpredsednico Jurovo, ki bo pristojna za vrednote in transparentnost. Imeli bomo pravosodje Didier Reinders in pa notrne zadeve Ilva Johansen. obravnavati pa moramo tudi vprašanja, ki so povezana z drugimi komisarji. Vprašanje zasebnosti. In to je sedaj del resorja, za kar je pristojen nekdo drug boj proti pranju denarja, s katerim se bomo spoprijeli s kazenskim pravom, financiranje terorizma in pranje denarja je sedaj v pristojnosti podpredsednika Dombrovskega, ki je sedaj pristojen za notrne zadeve. To pomeni, da bomo imeli manj manevrskega prostora in bomo morali sodelovati z drugimi odbori. Upam, da je bila razprava koristna za koordinatorje. Razlog za to je zelo jasen. Koordinatorji so namreč tisti, ki se morajo odločiti glede besedila za vsako politično skupino. komisar se lahko zastavi samo 25 vprašanj, ne glede na to, koliko odborov sodeluje na zaslišanju. To v praksi pomeni, da moramo porazdeliti 25 vprašanj med politične skupine, kar pomeni, da bodo večje politične skupine lahko zastavile do pet vprašanj, manjše politične skupine pa lahko zastavijo zgolj eno vprašanje. To pomeni, da bodo koordinatori morali zelo skrbno oblikovati vprašanja, ki jih bomo zastavili komisarjem. Upam, da se komisari že posvečajo temu vprašanju. Najlepša hvala za vaše prispevke. Imeli smo zelo redko razpravo, ki je bila zelo odprta in prosta. Za konec bi rače omenil delo našega odbora na področju obzudljivega vprašanja in to je boj proti diskriminaciji pravne države, kajti mi se zauzemamo za pravice, za to, da imajo vsi evropski državljani enake pravice, borimo se proti kakršnemu koli predsotkom, stigmatizaciji ne glede na etnični, verski izvor, jezik ali zaradi katerih koli drugih razlogov ali če zaradi tega, ker nekdo pripada določeni skupnosti. Prav je, da se vzivamo za enake pravice. Imamo namreč dosje, ki zadeva enakopravnost. Komisarka Helena Dali bo pristojna za to področje. Torej, pred nami je ogromno dela, veliko pomembnih vprašanj. Zato menim, da moramo že na samem začetku upoštevati, da obravnavamo zelo pomembne zadeve, zahtevne zadeve, postopkovno zahtevne zadeve, še posebej, ko gre za sprejmanje zakonodaje. Prva obravnava, druga obravnava, um, spravni postopek. Zelo dolgotrajni trialogi, ki lahko trajajo leta in leta, to smo že večkrat doživeli. In menim, da bomo to še večkrat doživeli ne gre samo za zahtevne in zapletene postopke, gre tudi za postopke, ki lahko povzročajo politični razkol. Naše delo je zelo intenzivno, zelo naporno, zato mislim, da se moramo potruditi, da delujemo v spoštovanju v spoštljivem ozračju in da zagotovimo svobodo izražanja. Vsaka politična skupina ima pravico do izražanja, do izražanja stališčev in do argumentiranja na vseh sejah. Najlepša hvala vsem za prispevke, sedaj pa gremo na naslednjo točko na dnevnem redu. TV is requesting to film. 30. Sporočili so mi, da je televizija zaprosila, za, da posname našo sejo pesirakol.eu, mislim, da gre za mačarsko HU, da gre za mačarsko televizijo. Če nimate nič proti, jim bomo pustili, da nas snemajo. V redu sedaj gremo na sedmo točko na njenem redu. Pred nami je še glasovanje ob šestih popovdne bomo glasovali. Zato prosim, da se potrudite, da preživimo do takrat. Pass the floor for the, for, for the next point. Sedaj predajam besedo podpredsedniku za naslednjo točko. Vrnil se bom takoj, ko bom lahko. Hvala. Colleghi, per quanto riguarda il sistema informazione sui visti, il lavoro... No, kar zadeva to nastavljamo točko na dnevnem redu. Z delom smo začeli še pred evropskimi volitvami, sedaj moramo nadaljevati z razpravo, da se nekoliko poglobi razprava. In eh, besedo kar takoj dajem poročevalcu gospodu Ranželu. Je v dvorani? Hvala lepa, gospod predsedujoči. Mm, mogoče povzroča naslov te točke zmedo, kajti to smo obravnavali že pred zadnjimi volitvami in parlament je že sprejel stališče na glasovanju. Plenarno zasedanje je sprejel, eh, sprejelo stališče mm, o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in sveta. Zato mislim, da ne bomo ponavljali izmenjave mnen. Lahko bi rekli, da želimo zvesti izmenjavo mnen z drugimi inštitucijami, vendar še nismo začeli s pogajanji odbor nam mora dati mandat za začetek pogajanj in to bomo potrdili na glasovanju. Mislim, da smo tukaj zato, da tukaj predstavimo glavne elemente stališča Evropskega parlamenta kar predstavlja temelj za pogajanja. Želimo si več varnosti na naših zunanjih mejah. Zato smo vključili vize za dolgotrajno bivanje, še posebej zlate vizume, v sistem. Ta sprememba bo zaščitila naše partnerje in tudi naše prebivalce, ki imajo dovoljene dolgotrajno bivanje. Podpiramo tudi predlog komisije, da želimo znižati staro za odzemanje prstnih odtisov, zaradi tega, ker želimo zaščititi predvsem otroke. Vendar moramo biti jasni. najstrožje varovalke veljajo v primeru, ko želimo zaščititi interese otrok. Želimo učinkovito arhitekturo, ki bo trdna z tehničnega in tudi spravnega vidika. Zato Evropski parlament želi razveljaviti sklep sveta sistema VIS, ki omogoča sistem na podlagi Lizbonske pogodbe. Jasno pa je tudi, da bo sistem VIS rastel zaradi tega, ker je več povpraševanja. Zato si želimo najstrožje in najvarnejše standarde, ko gre za arhitekturo in za dizajn tega sistema. Želimo delovati pravočasno in se držati proračunskega okvira. To je v skladu z načelom boljše zakonodaje in držati se moramo tudi roka sprejmanja zakonodajnih ukrepov. Iz naših izkušenj vemo, da pogosto, prepogosto, naj dodam, pride do prekoračitve časovnih rokov in do proračunskih sredstev pri teh sistemih. Zato želimo zagotoviti dve leti za to, da vzpostavimo ta sistem. To je najpomembnejše za naš parlament in to je mandat za pogajanje na trialogu če bomo ta predlog danes podprli na glasovanju. Gospod predsednik, veselim se tesnega sodelovanja s poročevalci v Senci, da slišim njihova mnenja, kot tudi stališča komisije in sveta. Prepričan sem, da bo dialog zelo konstruktiven. Grazie. Adesso la parola a... Hvala lepa. Besedo dobi gospod Tudorače. Najlepša hvala, gospod predsedujoči, najlepša hvala pripravljalcu mnenja, da je povzel delo prejšnjega parlamenta. Imeli smo tudi zelo konstruktivno srečanje prejšnji teden, zato se mu zahvaljujem. To je bila dobra priložnost, da so se politične skupine lahko predstavile svoje stališče glede tega mnenja. Res je, da je mandat podparil prejšnji sklic parlamenta in naša dožnost je, da se držimo tega mandata. Drugič, strinjam se s cili, ki jih je tukaj predstavil pripravljalec mnenja. Tudi mi bi se radi držali teh ciljev, kar se tiče vsebine, uh, Eh, časovnega eh, roka, časovnice za izvajanje in tudi kar zadeva proračunska sredstva. Vseeno pa bi rad izrazil dvom. Ne bi rad odpiral mandata, ki je bil že podprt. Vem tudi, da je bil izid na glasovanju zelo tesen. In to je odzem prznih odtisov otrok. Ne želim odpirati tega vprašanja, vendar pa vseeno moram povdariti, da me to vprašanje zelo skrbi. Predvsem zaradi tega, ker se dobro spominjam dolgotrajnih razprav na tem področju, ko smo začeli z izvajanjem sistema VIS. Sedaj pa kaže, da so se tehniki premislili, pred nekaj leti so menili, da tehnično ni možno odzeti prstni vtis otrokom mlajšim od 12 let, zaradi tega, ker tehnično to ni mogoče, to ni pomagalo, potem pa se je v nekaj letih to stališče spremenilo. To me preseneča. Ravno tako nisem prepričan, kakšna je poslovna predpostavka za temi številkami. Videl sem nekaj podatkov glede teh prstnih odtisov otrok mlajših od 12 let in kako so to povezali s primeri trgovanja z otroki. Zelo sem zaskrbljen zaradi tega vprašanja, vendar pa nisem tako zelo prepričan, da so ti otroci, s katerimi se trguje v Evropi, otroci, ki so zakonito vstopili in so bili vnešeni v sistem vis s prstnimi odtisi. Nažalost gre za otroke, ki so vstopili v Evropsko unijo, nažalost preko nezakonitih poti. Zato sem želel to povdariti in upam, da bomo lahko v pogajanjih izpostavili ta vprašanja in da bomo lahko poiskali rešitve za ta odprto vprašanje, za te dvome. L'onorevole Kunke. Najlepša hvala, sedaj pa gospa Kunke. Eh, Najlepša hvala, gospod predsedujoči. Rada bi se zahvalila preprogramcu mnenja za, za to, da se je povezal z nami v Štrasburu in v imenu zelenih bi rada podarila, da bomo spoštovali mandat ki ga je odprl prejšnji parlament. Obžalujemo, da rezultat ni bil takšen, kot bi si želeli, vendar pa pozdravljam razpravo poročevalca s poročevalci v senci. In da smo načeli. Vprašanje starostne meje za odzem prsnih odtisov. Upam, da bomo lahko zopet načeli to vprašanje in upam, da bomo v prihodnosti lahko našli kakšno drugo rešitev. Hvala. Eh, Hvala lepa. Besedo sedaj dobijo še drugi poslanci, ki želijo sodelovati v razpravo. Najprej gospod Radev. Dajni kolegi, Najlepša hvala, gospod predsedujoči. Spoštovani kolegi, najprej bi se rad zahvalil pripravljalcu mnenja za dobro opravljeno delo. Besedilo Europola, je lansko leto dokazalo, da obstaja ogromne vrzeli v varnosti v Evropski uniji. Države članice imajo ogromno podatkov, vendar pa nimajo vzpostavljenih mehanizmov za izmenjavo teh podatkov. Evropska unija ima ogromno sistemov, vsak sistem ima svoj namen. Podatki se tam hranijo, ne da bi imeli kakršenkoli mehanizem za primerjavo teh podatkov s podatki v drugih sistemih. Zato je ta sistem zelo raz, razdrobljen. Zelo težko je spostaviti interoperabilnost med temi sistemi. Tako bi lahko primerjali podatke sistemov VIS, SIS, sistemom stopa in stopa. Tako da bi lahko mejni nadzornik preveril podatke določene osebe v vseh teh sistemih. Poleg tega pa moram povdariti, da sem vesel, da bomo začeli z med institucionalnimi pogajanji. Tako bomo dali možnost uradnikom, da uporabijo biometrične podatke, da bodo preverili, če ima določena oseba različne identitete lahko bodo preverili vse te informacije. Zato pa morajo države članice unesti zelo kakovostne podatke, samo tako se bomo lahko učinkovito spopadli s terorizmom in nezakonitim priseljevanjem. Najlepša hvala, sedaj pa ima besedo gospa Nikolsonova. Yes, Najlepša hvala. Sem poročevalka v senci za to mnenje in moram povdariti, da ta predlog pozdravljam. S tem bomo izboljšali sistem viz. Vsi vemo, da so bile migracije zelo pomembno področje v prejšnjem parlamentu. Nismo našli rešitve za to vprašanje. Vsi pa se strinjamo, da moramo okrepiti varnost na zunanjih mejah in ravno zaradi tega močno podpiram ta predlog. Rada pa bi podarila nekaj vprašanj. Tako kot svet menim, da moramo vzpostaviti jasen časovni rok za izvajanje in poleg tega, ko bomo sistem odprli tudi za dolgotrajne vizume in za zlate vizume, moramo tudi podaljšati rok. Kot druge države zbirajo podatke evropskih državljana, ne vem, zakaj mi ne bi zbirali uh, podatkov državljanov tretjih držav, medtem ko ostaja tukaj sedaj še vprašanje prstnih odtisov mladoletnih. Mislim, da se moramo držati razprav, ki upoštevajo podatke. Študija raziskovalnega centra Evropske komisije je pokazala, da se lahko opravi zbiranje prstnih odtisov otrok starih med 6 in 12 let. Kakovost prstnih odtisov je boljša kot pri prstnih odtisih ljudi starejših od 65 let. Treba pa je izuriti uradnike, lahko pa tudi zmanjšamo zbiranje prstnih otisov tako, da skrajšamo eh, rok veljavnosti dokumentov. V skladu z podatki imamo med 1300-2000 eh, otrok v Evropski uniji, v šengenska pomoč, ki bi lahko bili žrtve trgovine z otroki. 25 odstotkov teh pa je šla čez vizumski postopek. Podatke imamo, številke imamo in zato moramo v teh razpravah te podatke tudi uporabiti in jih oboštevati. Za konec naj povdarim, da evropska zakonodaja, še posebej uredba uniformiranega formata za izdajanje dovoljenja za bivanje, pravi, da je treba vzeti prstni odtis od vseh, ki so starejši od šest let. Te prstne odtise se zbira, vendar pa se jih ne vključi v Eurodac. Na Danskem se prstni odtis odzame pri šestih letih, ko gre za mladoletne brez spremstva. Na Slovaškem v moji državi pa se jemlje prstne odtise otrokom brez spremstva pri desetih letih. Evropska agencija za temeljne svoboščine je mnenja, da z vidika pravice otrok zbiranje prstnih odtisov otrok za uporabo informacijskih sistemov, kot je SIS-2, bi lahko pomagal pri zbiranju oziroma združevanju družin in pri iskanju pogrešenih otrok. To je v dobro otrok v kontekstu migracijske in begunske situacije. Torej, zato, da se borimo proti resnemu kriminalu, je nujno potrebno, da imamo prsne odtise otrok mlajših od 12 let.

I'm sorry, President, I didn't ask for uh, the floor. Gospod predsedujoči, nisem prosila za besedo, se pravi, čujem. Ok, ok. E, se še kakšne altro, ki vole. A, dobro, v redu. Želi še kdo drug besedo? Zdi se, da ne. Potem besedo dobi predstavnik komisije, gospa Gross. Thank you, Chair. Honorable members, uh, first of all, allow. Hvala lepa, gospod predsedujoči, spoštovani poslanci. Naj se najprej zahvalim gospodu Ranželu za to, da je poskrbel za to, da je ta zakonodajni predlog eh, napredoval v naslednji mandat in čaka na pogajanja in trialog. Želim podariti, da želimo z novim vizumskim informacijskim sistemom odpraviti vrzeli v trenutnem sistemu. Eh, vizumske organ, vizumskim organom in pa organom, uh, carinskim organom želimo dati vse informacije, ki potrebujejo. Skupaj z ETIAS-om in sistemom uh, vstopa in izstopa predstavljajo okvir za tretje državljane, ki obiščejo Evropsko unijo. Zato je treba v kar največji meri mm, uskladiti te sisteme. Komisija pozdravlja podporo parlamenta za ključne cilje tega predloga. Pripravljeni smo sodelovati z zakonodajalcema v trialogih. In na teh trialogih bomo razpravljali o številnih točkah, ki jih je omenil poročevalec in pa drugi poslanci. Upam, da bomo kar najhitreje zaključili pogalski proces, treba je zapreti varnostne vrzeli in si prizadevati za izgradnjo varnejše Evropske unije za naše državljane. Hvala. E Dobro, prehajamo na naslednjo točko. Oziroma še pred tem besedo, da bi gospa Lamnaki. Uh, Hvala. Govorim v imenu finskega predsedstva. Želim podariti, da je finsko predsedstvo zavezano temu, da bi ta dosje napredoval tekom našega predsedovanja. Strinjamo se za številnimi prednostnimi nalogami, ki jih je izpostavil poročevalec eh, Pavlo Ranžel. Morda smo mm, nekoliko drugačnega mnenja glede tega, kako eh, bi naj ta dosje napredoval, ampak mislim, da imamo skupne prednostne naloge. To je torej dobro izhodišče za pogajanja. Seveda je treba zagotoviti varne meje, treba zagotoviti, da bomo varni mi in pa naši otroci. No, seveda pa je rezultat trialogov vedno kompromis, o katerem bo treba razpravljati. Uh, bomo pa z veseljem v ta trenutek vključili tudi točke, ki so, ki so danes bile omenjene tukaj v razpravi. Hvala lepa, besedo, da bi gospod Čudaru. Hvala lepa, moje ime se izgovori Čuhudaru. Mislim, da to poročilo predstavlja pomemben korak naprej. Eh, no, seveda se je treba pogovoriti o določenih podrobnostih. Upam, da bomo to naredili med pogajanji. Zahvaljujem se vsem, ki sodelujo pri teh pogajanjih. Mislim, da poročilo kaže veliko odprtosti, kaže na to, da je bilo opravljenega veliko dela Upam, da bo tragičnih dogodkov manj in da bo izboljšana tudi naša varnost. Grazie, grazie Hvala lepa. Sedaj pa gospod Ranžel, dobite zaključno besedo. Thank you very much, chair. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Pozdravljam vse prispevke. In želim povdariti, da cenim pripravljenost sveta in pa komisije za to, da začnemo pogajanja. To so dobre novice. V tem trenutku nimam kaj, nimam česa dodati. Upam, da bo izid glasovanja danes pozitiven in da bomo lahko potem zavihali rokave ter pričeli z delom. Subasiamo, uh, Hvala lepa vsem. Sedaj prehajamo na naslednjo točko, ki zadeva delovni dokument eh, komisije glede ukrepov za sega premoženja, ki ne temeljijo na evropskih eh, obsodbah. Besedo bi gospa Stigl. Hvala lepa. Lepo pozdravljeni vsi skupaj. Hvala lepa za povabilo, za to, da predstavimo dokument o zaplembi brez kazenske obsodbe. Odzem premoženske koristi je bistvenega pomena pri boju proti um, organiziranemu kriminalu. Sama bom predstavila dokument o zaplembi brezkazenske obsodbe. Ta dokument je plod skupne izjave parlamenta in sveta po sprejemu direktive o zaplembi, ki je bila sprejeta leta 2014. Morda se spomnite, da sta so zakonodajalca pozvala komisijo naj nadalje analizira nacionalne režime za plembe brez kazenske obsodbe. Ta dokument je pravzaprav prvi korak v smeri te analize. Um, uraden odziv komisije pa bo podan v obliki pa poročila, ki bo ocenilo obstoječe nacionalno pravo o zaplembi in odvzemu premoženske koristi. O tem govori 13. člen direktive. To bo torej uradni odziv na to skupno izjavo parlamenta in sveta. Natančen datum bo določil nov kolegi komisarjev, ki bo kmalo začel za delom nam se zdi realističen datum prva ali pa druga četrtina naslednjega leta. Toliko o časovnici. Kar se tiče dokumenta samega, sem pripravila sa eh, majhno eh, kratko predstavitev. Mm, tukaj bi želela predstaviti ozadje, želim spregovoriti o že obstoječi zakonodaji, In na koncu bi še predstavila naše ugotovitve v zvezi z zaplembami brez kazenske obsodbe. Najprej nekaj besed o ozadju. Organizirani kriminal eh, je aktivnost, eh, ki je usmerjena predvsem v dobiček. Imamo oceno inštituta Transcrime iz Italije ta inštitut ocenjuje, da je dobiček, ki je ustvarjen z organiziranim kriminalom, 110 milijard evrov letno v Evropski uniji. Ampak to je precej eh, konzervativna ocena. Urad ZN za kriminal in droge ocenjuje, da dobiček iz organiziranega kriminala predstavlja 3,6 odstotka globalnega BDP-ja. Gre torej za res ogromen znesek. Te dobičke potem eh, družbe organiziranega kriminala investirajo v nadaljno širjenje svojih kriminalnih dejavnosti eh, ali pa skušajo mm, infiltrirati zakonito gospodarstvo in zakonita podjetja. Zato organizirani kriminal predstavlja resno grožnjo evropskemu gospodarstvu. Odvzem premoženske koristi in pa dokaz, da se kriminal ne splača, je mm, učinkovito orodje za preprečevanje kriminala. Je pa to zapleteno v praksi. Kriminalci seveda želijo zakriti svoje finančne tokove in uh, finančni organi težko dokažejo povezavo med določeno kaznivo dejavnostjo in pa dobičkom, ki je s tem ustvarjen. Pravni režimi omogočajo zajetje dobička brez eh, potrebe po predhodni obsodbi. To je pravno sredstvo, ki je bilo razvito v številnih eh, jurisdikcijah. Takšne Takšna spravna sredstva se seveda raz, razlikujejo od države do države, ampak s tem uh, vse pravzaprav odzivajo na isti problem. Gre za zaplembo, ki temeli na kazenski obsodbi. S tem uh, organi oziroma pravosodni organi nimajo možnosti, da bi zaplenili pomemben delež uh, dobička od kriminalnih dejavnosti. Trenutno naj bi. um, na ta način dobili samo en odstotek uh, eh, to vrstno pridobljene premoženske koristi. No, um, mi smo v naši analizi zbrali podatke o sistemih, ki obstajajo v državah članicah. Pri tem smo se oprli na tipologijo uh, omrežja Karin. Eh, tipologija izhaja iz leta 2015 in uh, identificira štiri modele. Ta klasifikacija je namenjena kategorizaciji trenutnih pristopov, ki obstajajo v državah članicah. Na ta način lažje vse skupaj kartografiramo. Je pa pomembno povdariti, da v državah članicah obstajajo hibridni modeli, ki vsebujejo različne modele. Prvi model predstavlja klasično zaplembo brez kazenske obsodbe. Um, ta se uporabi, ko se začne postopek kazenskega pregona. Vendar pa na podlagi obstoječih informacij ni možno sprejeti končne uh, obsodbe, recimo zato, ker je osumljenec umrl, ker je pobegnil iz države, ker ga ni moči slediti. ali pa oseba ne more biti um, predmet sojenja zaradi starosti, duševnega stanja in tako naprej. Razširjena zaplemba omogoča zaplembo premoženske koristi, ki ni uh, neposredno povezana z zločinom, ki ga je storil uh, obsojen, uh, obtoženi to torej lahko eh, razširimo tudi na ostalo premoženje v lasti um, obtoženca. Potem imamo tako imenovane postopke in rem, kjer ukrepamo ne proti osebi, ampak proti premoženski koristi kot taki. In pa še zadnji model, nepojasnjeni izvor premoženja. Tukaj dejansko primerjamo Um, lastnino, premoženje določene osebe z dohodkom osebe in ugotavljamo, ali tukaj prihaja do kakšnega večjega razkoraka. In ni nujno, da vzpostavimo neposredno povezavo z določenim kaznivim dejanjem. Naslednji postopek. Kakšen je trenutni pravni okvir za sledenje Eh, zamrznitev in pa zaplembo premoženja. Eh, gre za omrežje tako imenovanih uradov za odzem premoženske koristi. Eh, to se nahaja v državah članicah, so del kazens, organov kazenskega pregona in omogočajo policiji, da sledi tem tej premoženski koristi. Potem imamo direktivo, ki je bila sprejeta 2014 in usklajuje postopke velike zamrznitve in zaplembe premoženja po Evropski uniji. Kmalo bomo poročali o eh, prenosu te direktive v nacionalne zakonodaje. Septembra 2018 je bila sprejeta nova uredba, ki obravnava čezmejne primere in pa medsebojno priznavanje nalogov za zaplembo ali pa zamrznitev premoženja znotraj Evropske unije. Obdobje prenosa tega relativno novega zakonodajnega mandata bo se izteklo decembra leta 2020. Nedavno smo sprejeli tudi direktivo o omogočanju dostopa do finančnih informacij. Ta pomaga finančnim oblastem identificirati in slediti premoženju. Eh, recimo omogoča dostop do registrov centralnih bank držav članic. Tudi tukaj obdobje prenosa še traja in se bo izteklo avgusta 2021. Direkt, direktiva o zaplembi, ki je bila sprejeta 2014, že vsebuje številne elemente, ki predstavljajo zaplembo brez kazenske obsodbe. Direktiva vsebuje določbo o klasični zaplembi brez kazenske obsodbe, ki eh, nastopi v primeru, da je oseba zbolela ali umrla. Potem eh, obstaja tudi določba, ki omogoča delno razširjeno zaplembo. Imamo tudi določbe o zaplembi tretjim stranem. Torej, gre za pravila glede upravljanja premoženja. Najbolj zanimiv je četrti člen, ni treba, da ga v celoti preberete. To predstavitev lahko dobite po elektronski pošti, če želite. Eh, gre za zaplembo brez kazenske obsodbe v klasičnem modelu, ki zahteva sprožitev um, sodnih postopkov, ki potem. Mm, ki jih potem ni moč končati zaradi bolezni ali pa pobega obstoženca. Peti člen direktive opisuje klasično razširjeno zaplembo, ki je pravzaprav identična kot model, ki sem ga pravkar predstavila. Države članice morajo v svoji nacionalni zakonodaji predvideti možnost, da zaplembo razširimo onkraj premoženja, ki je bilo predobljeno na osnovi eh, konkretnega kazenskega dejanja. Če lahko tožilstvo ugotovi, da je tudi to premoženje sumljivega izvora. Potem pa še šesti člen gre za zaplembo strani tretjih strani. To omogoča zaplembo premoženja, če je to premoženje bilo preneseno na tretjo osebo, zato da bi se na ta način izognili zaplembi. Gre torej za zaplembo tretji strani. Potem eh, na naslednjem posnetku lahko vidite skupno izjavo sveta in parlamenta, ki je bila sprejeta v času eh, sprejema zakonodaje. Tukaj Svet in parlament pozivata Evropsko komisijo, na, naj, kar najhitreje pripravi analizo razlik med eh, pravnimi režimi in tradicijami držav članic in pa izvedljivost in možne koristi sprejema nadaljne zakonodaje eh, na področju zaplembe. Torej, do tega trenutka smo ocenili nacionalne eh, pravne sisteme v državah članicah, kaj so torej države članice naredile v tem času. Na podlagi te analize smo ugotovili, eh, da 25 držav članic, razen Irske, Bolgarije in Združenega kraljestva, se je zanaša na klasične zaplembe brez kazenske obsodbe, ko zaplemba ni možna v primeri smrti ali pa odsotnosti, potem 26 držav članic imajo, ima režime razširjene zaplembe, razen Grčije in Irske, 13 držav članic pa ima nek vsebinsko obliko in rem postopkov, torej postopkov v povezavi z nepojasnjenim izvorom premoženja, kjer gre torej za primerjavo dohodka in pa premoženja neke osebe, poleg klasičnih modelov. Tri države članice uporabljajo predvsem in-rem postopke Bolgar, Bolgarija, Irska in pa Združeno kraljestvo. No, ampak dejansko so režimi v državah članicah v glavnem hibridni, torej mešani. Kar se tiče klasičnih um, režimov za plem brez kazenske obsodbe obstajajo velike razlike med državami članicami v obsegu tega modela. Osem držav članic predvideva uh, možnost bolezni ali pa pobega štiri države članice um, pokriva samo primer smrti, štiri eh, države članice takšen primer izključuje, sedem držav članic eh, predvideva možnost bolezni in eh, pobega, Danska in Grčija samo možnost Nemčije, ena država članica, Nemčija pokriva vse primere, kjer obsodba ni možna. Nemčija je nedavno sprejela nov režim v zvezi z zaplembo. Ena država članica, Romunija, pa predvideva samo mm, primer bolezni osumljene ali obtožene besed, eh, osebe. Kaj tole lahko sklepamo na podlagi tega? greater degree of harmonization, also following the. Ugotavljamo, da, po, da je po sprejemu direktive prišlo do više stopnje harmonizacije med državami članicami, kar se tiče zaplembe brez kazenske obsodbe, ampak še vedno obstaja velike razlike med državami članicami. Številne države članice pravzaprav presegajo minimalne standarde, ki so bili določeni v direktivi, torej elaborirale, elaborirale so svoje modele. Obstaja nekaj dokazov za to, da lahko zaplemba brezkazenske obsodbe prinese dobre rezultate, ampak trenutno še nimamo dovolj podatkov za to, da bi lahko to trditev potrdili. No, obstajajo tudi sistemi ki spoštujejo osnovne svoboščine in pravice, nikjer jih niso spodkopavali pred sodiščem. Eh, torej toliko z moje strani, veselim se razprave o tej temi. Hvala lepa, gospa Štigel. Vi ste torej prisotni za to področje? Sedaj imamo še nekaj. Uh možnosti za razpravo. Imam se z nam poslancev, ki želijo spregovoriti. Začel bo naš podpredsednik gospod Ratev. Uvaženi kolegi, bi iskal, da bo odrejen na Evropi. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Zahvaljujem se Evropski komisiji za to, da je predstavila ta dokument. V Evropskem parlamentu smo se večkrat zauzeli za pravila, za vzpostavitev robustnega zakonodajnega okvira za zaplimbo mm, nezakonito pridobljene premoženske koristi. To je pomemben del eh, organiziranega kriminala, več kot 99 odstotkov takšnega premoženja dejansko ni zaplenjenega, no, uh, uredba o medsebojnem priznavanju nalogov za zamrznitev in zaplembo premoženja predstavlja velik udarec uh, organiziranemu kriminalu. S tem smo uh, izboljšali stanje, kar se tiče zaplembe nezakonito pridobljenega premoženja in sedaj bodo lahko države članice zaplenile tudi premoženje tretjih oseb. dokument komisije kaže na to, da se pravila od države do države članice med, um, močno razlikujejo. V številnih državah članicah so bile sprejete pomembne reforme, ki omogočajo zaplembo brez kazenske obsodbe tipa 4. Te postopke bi morali seveda opremiti z varovalkami eh, glede temeljih svoboščin in pravic v Bolgariji uporabljamo um, model za plembe 4. Tukaj smo bili v zadnjih letih uspešni, zanima pa me, kakšni bodo naslednji koraki za to, da bi poskrbeli za nadaljne usklajevanje teh pravil. Prav tako me zanima, kaj je predvideno v bodoči zakonodajni reformi. Hvala lepa, gospod Sipel. Hvala lepa. Ja, tukaj gre za precej kočljivo zadevo in sicer. Po eni strani menim, da številni državljani ne razumejo, zakaj so včasih eh, kriminalci obsojeni, lahko pa obdržijo vse nezakonito pridobljeno premoženje. No, kočljivo pa je tudi, ko govorimo o zaplembi brez kazenske obsodbe, vedeti moramo, kako to organizirati na ta način, da ne bomo šli predaleč in da bodo spoštovana določena pravila. Zato pozdravljam, eh, dejst, eh, pozdravljam to, kar je rekla komisija v zvezi z spoštovanjem svoboščin in pravic. Imam še eno vprašanje. Zaplemba je eno. Drugo vprašanje pa je, kaj se bo zgodilo z tem zaplenjanjem premoženjem. Po mojih informacij imajo tukaj države članice različne pristope, zato me zanima, ali kaj veste o tem, kaj se zgodi s tem eh, zaplenjenim premoženjem, gre v nacionalni proračun ali se porabi za kakšne druge namene. Ali imate kakšne informacije o tem, kaj je najboljši način tukaj? Hvala lepa, gospa Strugaru. Hvala predsedujoči. Hvala tudi komisiji za to predstavitev. Veselim se tega poročila in uh, več podatkov o trenutnem stanju v državah članicah, kajti manjkajo nam podatki, manjkajo nam informacije in uh, bolj poglobljena analiza, upoštevajoč tudi to, da imamo v, v bistvu 110 milijard evrov vsako leto v Evropi, od katerih nam uspe izterjati le približno en odstotek. Veseli me, da je komisija omenila direktivo 442, ki je bila pomemben korak naprej, ampak naj spomnim tudi, da smo imeli zelo različna stališča glede pomena zasega in eh, zaplembe brez obsodbe. In eh, v direktivi 42 je na koncu bila sprejeta določba, ki omogoča takšno zaplembo v le zelo omejenem naboru primerov. Moje vprašanje je, ali bomo bolj natančni, ali bomo si sploh drznili drznili biti bolj smeri na tem področju. Kajti nekatere države imajo klasičen model, naprimer moja država, Romunija, le delno upeljavlja celo prvi model, eh, kar zadeva zaplembo brez obsodbe, ostalo je možno le na podlagi obsodbe. Uh, si bomo morda vzeli za ozor Bolgarijo, ki ima uspešen model in sicer obratno dokazno breme. Ali si bomo pogledali Italijo in Nemčijo, ki uspešno kombinirata modele, kot je model 2, 3 in 4, ki smo jih danes tu videli v predstavitvi. In ali bomo po tem poročilu, ki je predvideno za konec oktobra ali začetek prihodnega leta, ali bomo pripravljeni okrepiti naše delo in po eni strani okrepiti okvir za klasično zapembo, ki temelji na obsodbi, ampak da berem predlagamo tudi jasnejše ukrepe, da bo lahko prišlo tudi do zapreme premoženja brez pravnomočne obsodbe. Hvala. Hvala. Tudi jaz bi imel še svoj prispevek, s tem smo sicer zaprli seznam govornikov, sedaj eh, sledi gospa Strik. Ja, mi zeleni vsekakor podpiramo to, da kriminalci ne smejo imeti možnosti za to, da žanijo dobičke od svojih kriminalnih eh, dejavnosti. Hvala za mm, tudi to predstavitev različnih eh, praks in sistemov. Zdaj velja premisliti, ali obstaja potreba po dodatni evropski zakonodaji na tem področju brez pravnomočne obsodbe, poleg eh, možnosti, ki jih že imamo. Ta pregled mislim, da nam omogoča boljšo razpravo na to temo. Moram reči, da je moja skupina dokaj zadržana do možnosti odpiranja še dodatnih možnosti za zaplembo brez obsodbe. Seveda se lahko pogovarjamo o tem, ali je to ustrezno odgovorno in ali imamo postopkovne varovalke. Najpomembnejša varovalka je, da imamo obsodbo, da je prišel do kazenskega postopka z vsemi postopkovnimi varovalkami. Sicer pa člen 6 ali pa člen 47 listine pravice do poštenega sojenja lahko pride v nevarnost. Tako da o tem se moramo še pogovoriti. Veselim se tudi poročila, ki ga pričakujemo v oktobra, glede direktive 2014-42 in seveda bomo tudi upoštevali informacije, ki smo jih zdaj dobili od komisije. Hvala lepa, gospa Kiniči. Hvala, gospod predsedujoči. Hvala lepa tudi komisiji za to predstavitev. Moram reči, da je bil zelo zanimiv ta dokument o zaplembi. Sam prihajam iz Italije in iz svojega poklicnega življenja povem, kako pomembno je, da imamo možnost udariti po kriminalnih družbah tam, kjer jih najbolj boli, se pravi po njihovih ekonomskih interesih. Oduzeti jim potrebno dobiček in pa resurse, ki jih potrebujejo za delovanje in da se na ta način tudi prepreči, da se zakonito poslovanje vodi s pomočjo denarja, pridobljenega na nezakonit način. Danes nam uspe zapleniti le 1,1 odstotka vsega premoženja pridobljenega na nezakonit način in vsekakor bi zaplembe brez obsodbe lahko privedle do krepitve in izboljšanja našega boja proti organiziranemu kriminalu na tem področju. Kot smo slišali, so razlike, ki danes obstajajo med različnimi sistemi držav članic, razlike, ki jih kot običajno izkorišča čezmenja organizirana kriminaliteta. In to ne glede na to, kako razvijamo evropsko zakonodajo. In to kljub eh, zadnjemu dokumentu iz 2018, ki je bil sprejet na temo zaplembe premoženja brez obsodbe. Pomembno torej je poiskati skupni imenovalec, da se na ta način lahko najde najboljši način uveljavljanja tega instrumenta za plembe premoženja brez pravnomočne obsodbe. Komisija je preučila tudi italijanske izkušnje na področju boja proti eh, mafiji in To mislim, da lahko predstavlja referenčni model, ki lahko poveže učinkovitost tega inštrumenta ob hkratnem spoštovanju temeljnih prvic in mislim, da je to eden od temnih stebrov italijanskega modela in sicer, da smo takšne postopke mm, postavili v okvir, ki zagotavlja tudi sodni eh, nadzor. Torej, obenem imamo zadostno mero postopkovnih garancij ob učinkovitosti tega sistema. In to je zelo primerljivo z običajnim kazensko-pravnim postopkom. Na ta način menim, da lahko primerajoče različne sisteme najdemo najbolj učinkovit način za eh, boj proti čezmejni kriminaliteti eh, z eh, za plembo. Nezakonito pridobljenega premoženja. Zahvaljujem se še enkrat za to predstavitev in veselim se že končnega poročila in veselim me, da bom lahko prispevala tudi na ta način k izboljšanju evropske zakonodaje na področju boja proti organizirani kriminaliteti. Hvala lepa, gospa Kiniči. Naj samo spomnim da imamo sicer še nekaj časa tudi za odgovore komisije, ampak eh, pri prejšnji točki smo imeli dolgo razpravo o prioritetah odbora Libe in tam smo izpostavili velik pomen našega dela na kazansko-pravnem področju. Mi smo zakonodajni organ in Ravno odbor Libe je najbolj pomemben na tem področju, saj smo vključeni v zakonodajno delo na področjih, ki so bila do nedavnega strogo predmet nacionalne soverenosti, vključno z kazenskim pravom in postopkovnim pravom. In ko smo sprejeli direktivo 2014-42, smo uspeli harmonizirati zamrznitev in zaplembo premoženja pridobljenega s kaznevimi dejanji in eh, po ta isti poti smo tudi komisiji naložili nalogo poročanja o zaplembah nezakonito pridobljenega premoženja, tudi pred premoženja pravnomočno obsodbo. Tu so potem še civilno-pravni oziroma upravni postopki, ki omogočajo zaplembo premoženja, blaga, stvari. In s tem v zvezi ugotavljamo, da je raznolikost standardov in pravnih ureditev velika in to vodi do številnih težav pri harmonizaciji teh eh, standardov in to je torej naloga, s katero se mora komisija spopadati v bližnji prihodnosti, kajti ravno iz tega naslova je bilo sproženih eh, več postopkov pred eh, nacionalnimi ustavnimi sodišči in eh, pred Evropskim sodiščem za človekove pravice zaradi heterogenosti pravil, standardov glede tako imenovane zaplembe in rem preko upravnih ali civilnopravnih postopkov. Tako da ob tem sprašujem komisijo, ali imate morda še kakšen komentar potem, ko ste prisluhnili našim poslancem, da na ta način zaključimo to točko in nadaljujemo z naslednjo. Gospa Štigel, izvolite. Hvala. Hvala tudi za interes, ki ste ga izkazali za ta dokument in za vsa vaše vprašanja. Naj odgovorim, koliko le lahko na nekatere na te pomisleke oziroma na nekatere vprašanja. Kar zadeva samo časovnico, odločitev o tem, kdaj bo to poročilo pripravljeno, je stvar nove komisije. Kot rečeno, pričakujemo, da je prvi ali drugi kvartal prihodne leto eh, realen eh, rok, ampak kot rečeno, o tem bo odločila komisija. Enako velja tudi za odločitve o prihodnji zakonodaji. Zdaj skušamo torej ustvariti neko faktično osnovo za razpravo da se lahko na podlagi dejstev odločamo na tem področju. Kar zadeva uporabo zaplenjenega premoženja, naj morda samo izpostavim, da trenutna direktiva 42 ravno spodbuja države članice k temu, da naj premislijo o socialni uporabi teh eh, sredstev oziroma tega premoženja. No, opravili smo študijo in ugotovili, da kar nekaj držav članic že ima določbe o socialni uporabi zapeljenega premoženja. Tako da to vse izvaja, kljub temu, da direktiva ne vključuje nobenih eh, obveznosti v to smer, temveč le poziva države članice, da naj eh, razmisli o tej možnosti kar zadeva prenos direktive v nacionalno zakonodajo, tu nikakor nismo v idealnem položaju. V bistvu smo sprožili že tri postopke zaradi kršitve proti državam eh, članicam, zaradi ne prenosa direktive. Imamo postopke proti Luksemburgu, Bolgariji in eh, Romuniji. tako da nas eh, kar še nekaj časa. Strinjam se tudi z tem, kar smo dejali glede temnih pravic, ko gre za zaplembo, se pravi zaplembo eh, pred pravnomočno obsodbo, tu moramo najti jasno ravnovesje med temeljnimi pravicami in pa potrebo po zaplembi premoženja dobljenega v okviru organizirane kriminalitete. Dobro, hvala lepa zdaj torej čakamo na naslednje korake prihodnje komisije, gospe von der Leyen. Sedaj prehajamo na naslednjo točko na dnevnem redu. Smo približno pravočasni. Ne pozabite, da naj bi ob šestih začeli z glasovanjem. Takrat bo nedvomno prišlo še več članov odbora v dvorano, tako da predlagam, da imamo to v mislih, da bomo tudi pravočasno končali. Torej, lotimo se naslednje točke. Sistem eh, FADO, ki razveljavlja skupni krep sveta številka 98 skozi 700 sveta ministra za pravosodje in notranje zadeve za Evropsko menjo nabalno stražo, osnutek poročila o sistemu FADO naj bi torej predložili, to je bil prvotno sestavni del predloga o Evropski meni in obalni straži, ampak sprejeta je bila odločitev, da se to loči na podlagi zahteve sveta in kasneje je to potrdila tudi konferenca predsednikov. Zdaj bomo pa prisluhnili poročilu poročevalke, gospe Metzola, potem pa besedo dobijo še poročevalci v senci iz posameznih političnih skupin. Gospa Mecola, izvolite. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Danes se torej začenja zakonodajni postopek glede sistema FADO o ponarejenih in avtentičnih dokumentih na spletu FADO. Torej, Ta proces se je skoraj da že zaključil ob koncu zadnjega zakonodajnega mandata in še enkrat se zahvaljujem vsem kolegom, ki so sodelovali pri tem projektu v prejšnjem mandatu in ki so z nami sodelovali. No, pristop, ki sem ga obrala v svojem osnutku poročila v sistemu FADO, je poiskati načine, kako izboljšati delovanje sistema ob hkratni razjasniti vprašanje uporabe osebnih podatkov in eh, zagotavljanje večje vključenosti Evropskega parlamenta v razvoj sistema FADO. Sama osebno menim, da je potrebno razčistiti, kaj pomeni pojem obdelave osebnih podatkov strani Frontexa v členu 85. Eh, z mojimi amandmaji bomo poskrbeli za to, da se FADO nikoli ne bo uporabljal za identifikacijo posameznika, na podlagi omejenih eh, osebnih podatkov, ki se vključujejo v ta sistem. Gre za osebne podatke v sistemu FADO, ki se bodo, ponavljam, uporabili samo zato, da se ugotovi, kako naj izgledajo avtentični dokumenti in kako prepoznavati ponarejene ali prenarejene dokumente. Še en pomemben eh, element mojega poročila je krepitev vloge Evropskega parlamenta v tem sistemu. Predlagam, da spremenimo več izvedbenih aktov v delegirane akte. Resnično sem mnenja, da mora biti Evropski parlament vključen v pripravo predlogov komisije glede tehničnih specifikacij sistema FADO in tudi glede postopkov nadzora in preverjanja. Enkrat, ko bomo stotno prepričani, da FADO dobro deluje, pa bodo tisti, ki imajo dostop do sistema, postali tema drugotnega pomena. Namreč predlagam tudi spremembe na tem področju. Prisluhnila sem tudi pomislekom kolegov iz drugih političnih skupin, še posebej, kar zadeva področje uporabe te uredbe. Bilo je kar nekaj pomislekov v smeri tega, da je področje uporabe preširoko zastavljeno. Pa mislim, da je izčrpen seznam zadevnih dokumentov na napačen način. Mislim, da je potrebno bolje opredeliti pojem drugih povezanih oziroma relevantnih uradnih dokumentov, ki se jih lahko uporablja v postopkih. Gre za dokumente, ki jih izdajo države članice, eh, dokumente, ki so namenjeni potovanju, potrdilo o prebivališču in tako naprej. To pomeni, da se bodo v sistem FADO dodali le relevantni izvorni dokumenti. Potem je tudi nekaj pojasnil, kar zadeva Frontex in predlagam še ločen posebni člen, ki bolje opredeljuje odgovornost agencije ena od teh odgovornosti bo, da agencija tudi dejansko v sistem prenese vse informacije, ki jih države članice pošljajo. Na podlagi mojega predloga bomo tudi poskrbeli za to, da bo agencija zagotavljala pomoč v praktično realnem času, ko gre za preverjanje, ugotavljanje in identifikacijo lažnih dokumentov. Frontex že ima izkušnje na tem področju in menim, da je pomembno, da vse države članice lahko tudi maksimirajo potencial na tem področju. Veselim se sodelovanja z vsemi poročevalci v Senci, z delom smo že začeli, zato da ta proces zaključimo še pod finskim predsedstvom. Hvala tudi finskemu predsedstvu in komisiji za odlično sodelovanje, ki smo ga bili deležni do sedaj. Hvala. Hvala, gospa Metzola. Sedaj besedo dobijo poročevalci v senci. Začnemo za gospo Skarjant e, iz vrst SD. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Za me je to nov dosje, zato naj se na začetku zahvalim vsem kolegom, ki so bili v prejšnjem sklicu parlamenta aktivni na tem področju. Hvala tudi poročevalki gospe Mecola za njeno delo na tem osnutku poročila. Zelo natančno sem preučila vaše predloge in moram priznati, da je besedilo sedaj bistveno boljše v primerjavi s tistim, kar smo imeli pred seboj, ko smo imeli prvi sestanek s komisijo, svetom in uh, poročevalci v senci. Ne postavljam pod vprašanje sistema FADO. Ta sistem je pomemben in pomembno je zagotoviti njegovo nadaljne delovanje, ampak vendarle imam določene pomisleke. Ne bom se zdaj lotevala redakcijskih predlogov, svoje redakcijske predloge vam bom posredovala kasneje, bi pa rada izpostavila par zadev. Najprej, to je nekaj, če ste se dotaknili tudi vi, gre za vprašanje vključevanja osebnih podatkov. Fado naj bi bila baza podatkov, vzorcev in specifikacij dokumentov, zato težko razumem, zakaj naj bi tam bili osebni podatki. Dobro je, da je poročevalka dodala to načelo minimalizacije in anonimizacije podatkov v besedilo, ampak še vedno mislim, da moramo biti bolj jasni in odločni pri določanju, da osebni podatki v bistvu ne bi smeli biti vključeni v sistem FADO. Drugo zadeva vstopne točke. Tu se vsekakor lahko podpišem pod vaše prizadevanja, da so stvari bistveno boljše, ampak toliko različnih ravni je, toliko različnih točk vstopa je, mislim, da moramo tu stvari še nekoliko bolj razjasniti. In potem je tu še vprašanje dokumentov, ta neščrpen seznam. Verjemite, države članice lahko izdajo na stotine različnih uradnih dokumentov, tako da morda bi bilo vendarle bolje, če razmislimo o izčrpnem seznamu uradnih dokumentov. Še vedno nam reč menim, da je ključnega pomena, mm, če želimo vedeti, kaj naj države članice zagotovijo. Tako, gospa poročevalka, na voljo sem vam in se veselim sodelovanja. Hvala lepa. Ja, tako, tako to gre. Hvala lepa, gospod Tudorače, v imenu skupine Renew. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Hvala tudi Roberti Mecoli za ta prvi osnutek poročila, tako kot je kolegica ravno kar dejala. Sem tudi jaz mnenja, da je poročilo dobro izpostavilo vse nekatere naše pomisleke. Najprej opredelitev področja uporabe, to je pomislek, ki smo ga imeli v smislu jasnosti definicije sistema FADO v prvem prelogu, ki smo ga prejeli. Zdi se mi, da je neposredni sklic na vzorce in na to, kaj dejansko program FADO vključuje, vključuje vzorce dokumentov, to je dobrodošel, dobrodošel eh, dodatek, bi se delil in enako velja za osebne podatke. Tudi mi smo imeli resne pomisleke, saj ni bilo jasno, kaj naj bi ta sistem dejansko hranil. In uh, to smo se sprašvali, kaj sploh moramo tu urejati glede osebnih podatkov. In mislim, da je ta jasna rešitev, ki jo ponuja poročevalka glede definicije področja uporabe, tudi veliko pomoč, kar zadeva uporabo in eh, namen uporabe osebnih podatkov, ki ne bi se hranili. Tako da preliminarno mislim, da lahko vse okrog podpremo to stališče. Ne na zadnje, amantma 80D, ne bi da je šel v redakcijske vidike, ampak če pogledamo obveznosti agencije, kot so opredeljeni v besedilu, lahko povem, da je usmeritev tega amantmaja dobrodošla in vsekakor bi se želel nekaj podobnega tudi pri obveznostih, ki jih imajo države članice glede napajanja tega sistema in pa tudi obveznosti tretjih članic. Eh, oseb, ki dostopajo do tega sistema, vključno z letalskimi prevozniki in drugimi operaterji, kajti jasno je treba zapisati, kakšne so obveznosti in odgovornosti vseh tistih deležnikov, ki bi dostopali do tega sistema. Hvala. Hvala, gospod Tudorače. Tako da pa gospa Rikmo. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Hvala, gospa Mecola, za opravljeno delo. Hvala tudi sekretarjatu odbora. Imamo eh, več eh, vprašanj glede stališča sveta, mm, tudi kar nekaj razhajan. Eh, marsikaj ste rešili s svojim predlogom eh, poročevalka. No, predvsem nas skrbi to, da naj bi se to bazo podatkov dalo na voljo Frontexu na mesto Europolu, kajti Europol je tisti, ki je odgovoren za policijsko sodelovanje. Tako da tu smo slišali argument sveta glede pravne podlage, ampak vseeno nas eh, skrbi prenos pooblastil iz ene agencije na drugo, še posebej na Frontex. Potem naslednja zadeva. In kolegica je to že izpostavila, gre za vprašanje osebnih podatkov, tudi mi se želimo, da to izredno zapišemo, namreč da ta predlog izključuje poseg v osebne podatke in zato predlagamo amadma v to smer. In eh, želeli bi tudi določena pojasnila glede etičnih eh, ravni dostopanja do baz podatkov kar je tudi zajeto v tem predlogu, ne bi šla zdaj za podrobnosti, vsekakor pozdravljamo to, da se je razčistilo tudi vprašanje delegiranih in, implem, in izvedbenih aktov. Hvala. Hvala lepa, da smo slišali stališče zelenih, zdaj še skupina ID. Gospod Tardino, hvala lepa predsedujoči, hvala lepa tudi gospod Metsola. V osnovi je za nas sta to poročilo odličen, odlično izhodišče, vendar pa bi se želeli nekoliko bolj poglobljen pristop. Prenos eh, upravljanja sistema FADO na Frontex mislim, da lahko ovrednotimo kot pozitivno. Prav tako menim, da je pomembno z institucionalnega vidika, kakšne povezave med delegiranimi in eh, izvedbenimi akti. Načeloma se lahko strinjamo s to metodo, ampak eh, vsekakor bi menili, da delegirani akti niso najbolj posrečna izbira za določene popolnoma tehnične vidike. Eh, tu imamo predvsem eh, v mislih manj 31, še enkrat ponavljam, to poročilo je, kar se nas tiče, dobro izhodišče. Hvala lepa, gospod Bosade. Najlepša hvala, gospod eh, predsednik, spoštovane kolegice in kolegi. Rad bi se zahvalil kolegici za upravljeno delo. glede te uredbe. Mislim, da bi bilo dobro, da bi opredelili, kakšna je obveznost držav članic, da vnašajo podatke v sisteme FADO in da bi se identificirala določena država in eh, da bi povedala, iz katerega urada prihajajo te podatki in da bi imela to posebno referenco v sistemu Frontex. Imeli naj bi tudi poseben sistem za nadzor in vnos. Mislim, da mi je poročevalka pojasnila kar precej vprašanj vendar pa ne vem, če je res potrebno, da dobimo delegi, delegirane akte za komisijo ali če gre mogoče za politično voljo, da je v tem procesu v večji meri udeležen tudi Evropski parlament. Če je bilo tako, potem moramo biti bolj konkretni glede tega, v kaj lahko poseže Evropski parlament. Če gre za zelo tehnično vprašanje, mislim, da lahko to škodi delu Frontexa in samih eh, tehnikov. Zato mislim, da bi morali omejiti dostop do dokumentov, če bi bili ti nujni za sodni postopek. če ne bi lahko kakršen koli drugačen dostop tudi omejil oziroma škodil delu pravosodnih organov oziroma organov kazenskega pregona. Prepričan sem, da bomo dosegli dober dogovor na tem področju, da bomo dosegli napredek. Najlepša hvala. Sedaj pa gospa Rego v imenu skupine GUE. No, Je ni? glede na to, da nihče ne zastopa skupine GUE, da bi predstavila stališče naše, našega poročila. Torej lahko predam zopet eh, besedo naši poročevalki gospej Mecoli. Rada bi se zahvalila vsem kolegom, ki so pozitivno ocenili to poročilo. Vsa stališča sem si zabeležila, upoštevala bom vsa mnenja pri nadaljem delu. Zagotovila bom, da bodo vsi uradi informirani in da bomo omogočili ulogo predlogov sprememb poleg mojih in dali jim bomo na voljo dovolj časa, da se bodo seznanili z besedilom in da bodo lahko preučili vsa vprašanja, da bodo na koncu poročilo lahko podprli. Najlepša hvala, gospa Mecola, najlepša hvala za vaše delo in čestitam, da ste si pridobili tolikšno podporo. pričakujem, da lahko izpolnimo oziroma se držimo časovnice. Rok za vlogo predlogov sprememb je 15. oktobra opovdne. S tem smo to točko zaključili na dnevnem redu. Sedaj pa gremo na glasovanje. Glasovanje je predvideno mm, za šesto uro, torej imamo še nekaj minut na voljo. Predlagam torej kratek odmor. Prepričajte se, prosim, da imate vsi elektronske kartice na voljo. Čez nekaj minut bomo glasovali. we go. Now we go. Good evening, you all. Um, be... Lepo pozdravljeni, dobrodošli znova. Nekaj nas je tukaj že cel dan. Zjutraj smo začeli s skupino za nadzor nad Europolom, potem eh, smo začeli sejo odbora Libe ob pol treh. Štiri ure kasneje pa smo sedaj spet tukaj pri zadnji točki dnevnega reda glasovanje. Malce smo vam dali časa, da ste se vsi priskrbeli elektronske kartice in da so vse politične skupine tukaj zastopane kaže, da nam je uspelo, tako da bomo kar začeli. Vendar pa naj najprej naznanim, da bomo imeli deset točk pri glasovanju. In lahko jih zberemo v skupino odprtih dosjejev del. Tega dela smo že opravili v prejšnjem zakonodajnem obdobju. Koordinatori so sprejeli sklep, da komisija ne sme vrniti pobudo parlamentu in da moramo začeti od vsega začetka. Ne odločili smo se, da bomo znova načeli te dosjeje in da bomo nadaljevali. Prav je, da glasujemo za vsakega posebej v skladu s 71. členom poslovnika, pa zato potrebujemo kvalificirano večino. Torej, gre za zakonodajne akte na predloge, v katerih bomo smo glasovali v prvem odboru, v drugem nismo dosegli sporazuma, zato pa da se izognemo spravnemu postopku, pa potrebujemo kvalificirano večino. 86 nas je v tem odboru, zato potrebujemo 35 glasov za, da nam bo uspelo in da bomo lahko nadaljevali s temi predlogi. Zato moramo zagotoviti, da imamo dovolj poslancev političnih skupin. 35 glasov za potrebujemo. Sedaj bomo začeli kar z glasovanjem. Začeli bomo začasno ponovno uvedbo nadzora na notranjih mejah. Glasovanje o sklepu za začetek medicinalnih pogajanj in o sestavi pogajalske skupine. Gre za poročilo Tani Fajon. Glasujemo. We, we Imamo problem pri skupini SD. Enega člana preveč imajo. Ne, sedaj je v redu. Glasovanje zaključeno. Uspela nam je 43 glasov za, 11 glasov zdržanih, 12 proti. Sprejeto s kvalificirano menjčino. Sedaj pa uredba VIS. Poročevalec Paolo Ranžel. Glasujemo, izvolite. Konec glasovanja. 53 glasov za, 5 proti, 8 vzdržanih. Čestitam gospod Ranžel, čestitam tudi gospej Fajon za, prejšnji, za prejšnje poročilo, ki je bilo nam tako sprejeto. Sedaj gremo na naslednjo točko statistika skupnosti o selitvah in mednarodni zaščiti. Oziroma. Mhm, predsedujoči se opravičuje, ker je preskočil točko statistika skupnosti o selitvah in mednarodni zaščiti. Poročevalec je Jan Kristof Otjen. Izvolite, lahko glasujete. Konec glasovanja. sklep za začetek pogajanja je sprejet s kvalificirano večino. Sedaj gremo na program Perikles, četrti program. Poročevalka je Claire Daly. Glasujemo. Konec glasovanja. ravno tako imamo kvalificirano večino. Naslednje, naslednje poročilo je vzpostavitev programa za pravice in vrednote. Gre za dosej povezana z večletnim finančnim okvirom. Poročevalka je Alice Kunke. Izvolite. Konec glasovanja. Sprejeto s kvalificirano večino čestitam poročevalcem. Poročila so sprejeta. Vzpostavitev sklada za zil in migracije, ravno tako poročilo povezano s večjim finančnim okvirom, poročevalka mi nam dali, glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeta. Čestitke. Sedaj pa vzpostavitev instrumenta za finančno podporo za upravljanje meja in vizume v okviru sklada za integrirano upravljanje meja. Poročevalka je zopet gospa Tanja Fajon. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeta. Čestitam sprejeta s kvalificirano večino. Spostavitev sklada za notranjo varnost, poročevalka Monika Holmajer. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeta s kvalificirano večino. Čestitam, gospa Holmajer sedaj pa preučevanje razširjanja terorističnih spletnih vsebin. Poročevalec je Patrik Jaki. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeta. Veliko večino. Čestitam. sedaj gremo na deseto točko. Seznam tistih državljanov z tretjih držav, ki imajo vizum in tistih, ki ne potrebujejo vize iz Kosova. Poročevalka zopet Tanja Fajon. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto čestitam vsem poročevalcem. S tem lahko nadaljujemo z delom in začnemo z, drugim, z drugo obravnavo. To je vse za danes. Lep večer vam želim.